Colleagues, uh, we're going to make a start if you want to take your seats, please. And the, um, the first item is the presentation. Pozdravljeni. Nadaljujemo. Naslednja točka je predstavitev generalnega direktorja Mateja Saruteja o projektni skupini za sredozemlje. Očitno imamo danes tematski dan. Slišali smo predstavitev italijanskega predsedstva v zvezi s to temo, ki je bila tudi, ki je tudi pravzaprav povdarek njihovega predsedstva, ampak večino dela tu je na naši strani, tako da me zelo veseli, da ste danes eh, številni tu. Vem, da je to zadnji naporni teden pred dopustom in upam, da boste v tem delu zasedanja imeli priložnost spregovoriti vsi in da boste imeli tudi nekaj več časa. Se upravičujem vsem tistim, ki ste bili prikrajšani v zadnji razpravi. Torej, kot uvod naj povem, da je bila ta skupina vzpostavljena po zasedanju sveta PNZ 7. in 8. oktobra. Povod za to je bila nesreča pri Lampeduzi oktobra 2013, v kateri je umrlo preko 360 priseljencev komisija je pripravila komunike in izvedbeni dokument, o katerih smo že razpravljali v našem odboru in pa tudi na svetu PNZ, na Evropskem svetu. O tem je bilo govora tudi na neformalnem zasedanju PNZ v Milano. In Mataja Srute, ki je pravzaprav novinec v komisiji, vsaj kot naš sogovornik, nam bo predstavil delovni dokument komisije. Italijansko predsedstvo bo seveda vodilo izvedbo akcijskega načrta in zato bodo tudi oni imeli priložnost še nekaj dodati, preden boste potem besedo dobili člani in članice. Torej, naj najprej kar predam besedo gospodu Ruteju, ki bo povedal nekaj več o skup sami skupini potem bomo prisluhnili italijanskemu predsedstvu, na to pa boste sledili še vi. Torej, izvolite, gospod Rute. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav, spoštovani poslanci in poslanke. Najlepša hvala najprej, da ste me povabili na ta prvi redni sestanek, na to prvo redno sejo odbora Libe. Čestitke pa tudi vam, gospod predsednik, za izvolitev. Kot ste že povedali, sem pravzaprav novinec v tej igri. Dva meseca približno sem zdaj na tem položaju, kjer se okvarjam z notranjimi zadevami. Tudi sam se moram kar hitro marsikaj naučiti. Ne vem, če sem se že naučil vsega, verjetno ne. Ampak eh, upam, da boste to, kar bom povedal, uh, vzeli malce z rezervo. Ne bom prebral govor, ampak se bom osredotočil na nekaj ključnih točk, potem pa bom poskušal odgovoriti na vaša vprašanja uh, v zvezi z razpravo, ki bo nedvomno se razvila in seveda se bom poskusil iz vaših vprašanj tudi kaj naučiti in ugotoviti, kakšna so vaša stališča. Mislim, da se vsi strinjamo, da je vprašanje preseljevanja ena od ključnih tem za naslednji mandat Evropskega parlamenta, tudi za komisijo. Videli ste tudi že iz smernic izvoljenega predsednika, da bo velik podarek na tej temi. In danes bi vam rad povedal nekaj več o delovnem dokumentu komisije v zvezi s projektno skupino za sredozemlje, ampak če nasplošno govorimo o preseljevanju, lahko rečem, da se soočamo z zelo obširno temo, zelo obširnim področjem. In če razmišljamo o migracijskih tokovih v prihodnjih mesecih in če si pogledate vzhod sredozemlja, zahod sredozemlja ali pa če se ozremo bolj proti vzhodu in eh, imamo pred očmi nestabilne razmere v Ukrajini, vemo, da je pred nami še veliko odprtih vprašanj in da se ne, ne osredotoča vse zgolj na osrednje sredozemlje. Pravzaprav je predsednik že povedal vse o tem, kako je ta skupina nastala in ne bom vas dolgočasil s podrobnosti, ki jih vsebuje 44 strani, ki govorijo o 300 ukrepih v tem dokumentu. Gre za prilogo ključnega dokumenta o tej projektni skupini, kjer je navedenih cela vrsta konkretnih ukrepov. Razprave v zadnjih tednih na ravni ministrov PNZ so pokazale, da obstaja potreba po določitvi določenih prednostnih nalog prednostnih nalog, kar zadeva dejavnosti, ki jih bomo poskušali izvesti v kontekstu srednjega sredozemlja. In dejansko je najboljši način, kako lahko razvrstimo te prednostne naloge, eh, ta, da jih razvrstimo v tri stebre. Prvi stebr so vse dejavnosti, ki jih bomo sprožili ali okrepili v zvezi s tretjimi državami. To sega od partnerstv za mobilnost preko programov regionalne zaščite do vprašanj, kot so kako se zoprstaviti trgovini z ljudmi, kako okrepiti mreže preko uradnikov za zveze, kako nekako uravnotežiti koristi in tveganja, ki jih prinaša preseljevanje. Drugi stebr se nanaša predvsem na okrepljen nadzor nad mejami. To je tisto, čemu nekateri pravijo postmare nostrum. Zelo se osredotočamo na razmere po tragični nesreči, ki jo je omenil predsednik, torej nesreče oktobra lani, v kateri je umrlo več kot 360 ljudi v bližini Lampeduze. Žal, če si pogledamo zgolj številke, ki so nam na voljo trenutno za prvih šest mesecev, kar zadeva število smrtnih žrtev med ljudmi, ki so poskušali prečkati sredozemlje, beležimo približno 160 smrtnih žrtev o katerih formalno poročajo eh, pripadniki Frontexa, tako da so razmere trenutno precej slabe, čeprav je, smo operacijo Mare Nostrom okrepili. Tako da moramo zelo previdno razmisliti o tem, kako se soočiti s takimi razmerami. Nekaj zamisli obstaja, ampak mislim, da bo. Eh, pomembno, da se tega dotaknemo tudi v razpravi. Torej, omenil sem prvi stebr tretje države, potem drugi stebr neposrednji ukrepi na mejah in potem je tu še tretji stebr, ki se nanaša predvsem na solidarnost in odgovornost znotraj Evropske unije. In če se lahko izrazim kot nekdo, ki je še vedno nekako outsider, vidim, da se nekateri postavljajo na stran solidarnosti, drugi na strani odgovornosti in ta dva tabora se med seboj skoraj da ne pogovarjata. Temveč zgolj zagovarjata vsak svoj slogan in to je potrebno popraviti in upam, da bo sodelovanje s komisijo, tudi moj, osebna, moj osebna gažma prispeval k temu, da bomo oblikovali skupen evropski pristop na tem področju in da ne bomo več tako razdeljeni. To morda pomeni okrepljene, okrepljeno delovanje EASO, to pomeni vzpostavitev oziroma dokončanje skupnega azilnega sistema, to pomeni odzivanje na nujne razmere, ne da bi kritizirali in črnili določene države. Eh, kako uporabljati člen 33 Dublinske uredbe in tako dalje. Torej, zdaj je bistveno, če govorimo o osrednjem sredozemlju, da se osredotočimo na nekatera odprta vprašanja. To se nanaša na Libijo, pa tudi še marsikaj drugega. In potem se morate tudi vi vprašati, kaj lahko ukrenete v tem kontekstu. Ne samo v kontekstu projektne skupine za sredozemlje, ampak v kontekstu oblikovanja politik za naslednjih pet let. Pa naj gre tu pravzaprav za splošno razpravo o zakonitim, zakonitem priseljevanju, kjer je potrebno še marsikaj postoriti. Ampak napredek bo mogoč samo, če bomo imeli zelo prepričljive argumente, tudi kar zadeva zunanje meje. In nekako že vidim, da se v prihodnjih mesecih obeta razprava o evropskem sistemu obmejne straže. Razprava bo potekala nedvomno tudi o proračunih posameznih agencij v okviru obstoječe večletne finančne perspektive. Govora bo o tem, kako zagotoviti, da azilni sistem, ki, za katerega ste se pravzaprav odločili vi, bo dejansko deloval kot vseevropski azilni sistem in ključno je seveda tudi, kako se bomo soočili z eh, velikimi problemi, kot je trgovina z ljudmi, tihotapljanje ljudi kajti večinoma veste, da gre za dve precej različni zadevi. Skratka, ko govorimo o operacijah v srednjem eh, sredozemlju, o tem, kako se odzivati na kratki rok, eh, v takem razmisleku se odpirajo veliko bolj načelna vprašanja, ampak istočasno evropski državljani od nas pričakujejo tudi, da ponudimo določene kratkoročne odgovore. Toliko za uvod. Gospod predsednik, vem, da niste veseli, kadar birokrati preveč na dolgo govorimo, tako da lahko dodam samo še, da se veselim sodelovanja z vsemi vami. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rute. Hvala, da niste podali dolgega govora, ampak da ste se osredotočili zgolj na ključne naloge projektne skupine. Eh, in mislim, da se bomo se lahko podrobnosti dotaknili tudi v razpravi. Prosim, da tudi italijansko predsedstvo naredi enako, ne spuščajte se v podrobnosti, sledite vzoru gospoda Ruteja in izpostavite zgolj ključne elemente izvajanje azilnega sistema EASO, Dublinska uredba. In pa povejte tudi, kako vidite vlogo parlamenta v vsem tem, kaj ti svet bo tisti, ki bo stvari izvajal, ki ima na voljo sredstva. Tako da povejte, kako stvari vidite vi. Nekateri naši člani imajo veliko izkušenj na tem področju in eh, mislim, da bodo lahko tudi še kaj dodali v razpravi. Gospod Kolomo in gospod Kapo sta z nami, ne vem, kdo želi začeti kot prvi. Izvolite, jaz sem Filipo Kolombo in sem koordinator italijanskega predsedstva za področje pravosodja in notranjih zadev. Povedal bi samo nekaj besed, kajti generalni direktor je podal eh, uvod, s katerim se lahko celoti strinjam. Uh, Torej, samo nekaj besed o tem, kar smo slišali pred nedavnim na neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve, ki je potekal v Milano. Gre pravzaprav bolj za politični vidik. Kot je povedal generalni direktor, želimo v prihodnjih mesecih preseči dosedanje razpravo o tem, kdo je odgovoren za kaj. Kaj ti na nek način gre za umetno razpravo, saj mora vsak opraviti svoj del dela, kot eh, smo slišali tudi v Milano. Zdi se torej eh, precej jasno, da pravzaprav nišče ni zadovoljen s tem, kako se stvari odvijajo, da niso zadovoljne ne države sprejema, ne države tranzita, skratka, nihče ni zadovoljen in zato bi v prihodnjih mesecih želeli zagotoviti više raven zadovoljstva. Glede na to, kakšne so razsežnosti tega izziva, seveda ne pričakujemo, da bomo lahko rešili vse, ampak vendarle upamo, da bomo uspeli doseči napredek na nekaterih področjih predvsem se želimo osredotočiti da, na to, da ne bi vse čas govorili samo o nekih izrednih razmerah. Kot je bilo omenjeno, smo operacijo Mare Nostrum sprožili kot odziv na izredne razmere, ko smo se znašli na robu humanitarne krize in se nam je zdelo, da je pač potrebno nekaj ukreniti. Tako je pač nastala operacija Mare Nostrum, ki pa je začasne narave in kot taka jo moramo nadslediti z nekim bolj vzdržnim upravljanjem pojava migracijskih tokov v sredozemlju. Vemo, da osrednje sredozemlje je tisto območje, kjer so migracijski pritiski najbolj akutni, ampak seveda se zavedamo, da je celotna zunanja meja Evropske unije že zdaj ali pa bo kdaj v prihodnje podvržena precejšnjim migracijskim pritiskom. Tako da upamo, da nam bo v prihodnjih mesecih tako ali drugače uspelo razviti morda ne nek vzorec, ampak eh, da bomo uspeli razviti neke vrste metodologijo za reševanje migracijskih vprašanj pristop, ki temelji na treh stebrih, ki ga je opredelil eh, generalni direktor, je nekaj, s čimer se lahko v celoti strinjamo. Tudi mi delujemo na podoben način. Trenutno potekajo tehnične razprave in tudi razprave med stalnimi predstavniki in upamo, da bomo v prihodnje lahko sodelovali s komisijo, pa tudi službo za zunanje delovanje in da bomo deležni tudi politične podpore parlamenta. Uh, kar bo pomenilo, da bomo kmalo lahko začeli izvajati dejavnosti v tretjih državah in da bomo lahko tudi začeli iskati neke operativne rešitve za trenutno krizo v sredozemlju in za njeno vzdržno upravljanje. Kot je danes jutraj izpostavil naš minister, se bomo med drugim osredotočili tudi na okrepitev Frontexa. To je nekaj, kar je neizogibno če želimo izvajati operacije v srednjem sredozemlju, ki nam bodo omogočale reševanje trenutnih razmer. Seveda vemo, da v tem kontekstu igra pomembno vlogo tudi parlament, Evropski parlament in eh, upamo, da boste angažirani ne samo kar zadeva proračun, ampak tudi na politični ravni, tako da bo cela Evropa pravzaprav se zedinila in vedela, kaj potrebujemo kaj bomo potrebovali, kar zadeva skupne ukrepe, ne samo na področju nadzora, ampak tudi pri zagotavljanju tega, da dublinska zakonodaja dobro deluje. Ta nam nudi kar nekaj instrumentov in mi kot država sprejema imamo določene obveznosti, kar zadeva sprejem, kar zadeva identifikacijo in želimo zagotoviti, da bomo vse te obveznosti v celoti spoštovali upamo, da vsi v dablinski zakonodaji vidijo nabor možnosti, med katerimi lahko države članice izbirajo, da bi trajnostno upravljale z tokovi priseljencev in kolikor je to mogoče. Je seveda potrebno zagotoviti tudi, da se pričakovanje priseljencev uresničijo, kajti uh, Večinoma gre res za ljudi, ki bežijo pred eh, res hudimi situacijami, pred skrajnimi razmerami. Naj zaključek, za zaključek dodam še, da se moramo ukvarjati tudi s tem, kaj se bo dogajalo z ljudmi, ki so v Severni Afriki ali prihajajo v Severno Afriko in upamo, da bomo v kratkem vzpostavili program regionalne zaščite, ki ga bomo okrepili in ki bo vseboval tudi element ponovne naselitve. Upamo, da bomo vsi, vključno z Italijo, eh, uspeli odigrati svojo vlogo in izpolniti svoj del naloge. In pa še čisto zadnja točka. To je vprašanje boja proti kriminalcem, ki so dejavni na tem področju. Prijeli smo precej tihotapcev v zadnjem obdobju in upamo, da bomo tudi kratkoročno lahko okrepili te dejavnosti. Imamo namreč ustrezne orodja, obstajajo izmenjave informacij, eh, vzpostavljena omrežja, ki nam omogočajo hitro odzivanje in hiter prijem teh eh, zločincev, ali so v naših državah ali pa v tretjih državah. Najlepša hvala. No, še nekaj za tiste, ki ste novi pri tej razpravi. Predsedstvo je odgovorno za izvajanje akcijskega načrta, svet pa je odgovoren za. izvajanje vsega tistega, kar smo mi sprejeli v preteklosti z Dublinsko, izvajanje Dublinske zakonodaje, azilni svežen in tako dalje. Danes dopoledne sem omenil, da vam bomo pripravili pregled veljavne zakonodaje na področju azila, preseljevanja in tako dalje. Težava pa je predvsem pri izvajanju in o tem je bilo govora tudi na neformalnem svetu. Gre za to, da se ta zakonodaja ne izvaja ustrezno, da agencije nimajo dovolj sredstev, da ne delujejo ustrezno in da se vse tisto, kar je bilo pravzaprav predvideno, niti ne odvija v praksi. Toliko kot eh, pojasnilo novim poslancem, zdaj bom prebral seznam govornikov. Eh, in če želite še kaj dodati, se prijavite. Sipel, Krkop, Vikström, Diaz de Mera, Gomez, Dali, Ska Keller in Silvi Guillaume. To je dosedani seznam govornikov. Želi še kdo besedo? Imamo kar nekaj časa, tako da se lahko prijavite in Okay, can I apologize for saying we have plenty of time? What I... Se upravičujem, rekel sem, da imamo ogromno časa, no, to je seveda relativno v primerjavi z dopodnevom, ko smo imeli na voljo minuto nagovornika, imamo primerjalno gledano nekaj več časa bomo pa imeli tudi eh, en, malo več enakopravnosti, koordinatorji bodo imeli ravno toliko časa kot vsi ostali. Tako da smo vzpostavili enakopravnost, pa res imamo nekaj časa, tako da prosim dve minuti na govornika. Najprej kot prva Birgit Cipen, izvolite. Najlepša hvala. Bom poskušala držati se dveh minut. V uvodu ste omenili 300 različnih ukrepov. To mi daje upanje, da vprašanje priseljevanja in srednjega sredozemlja eh, je nekaj, če se dotikate z različnih vidikov, ampak vendarle tudi sveta in od vas slišim, da veliko govorite o krepitvi Frontexa vendar pa strogo gledano Frontox nima opravka z begunci, ampak eh, se ukvarja z varovanjem meja. In zato se zdaj sprašujem, ali je Frontex zdaj pozvan, da še bolj tesno zapira meje. In e, sprašujem se, kaj se potem zgodi z begunci, e, potem, ko se odločimo, ali jih bomo spustili v Evropo ali ne. E, nismo slišali kaj dosti o tem, kaj potem sledi, kaj eh, sledi, če gre za ljudi, ki bežijo pred vojno, pred katastrofami in kako jim bomo eh, zagotovili, da ti ljudje lahko pridejo v Evropo na neko varno mesto, ne da bi morali plačati tih otapce. Seveda ne bežijo vsi pred vojnami, nekateri bežijo pred revščino. In tudi tu se zastavlja vprašanje, kakšni, kakšne so možnosti za zakonito priselitev v Evropo, kajti tudi v eh, Evropi je v številnih državah eh, kriza in pa vendarle določeni profili delavcev so potrebni in kakšne so tu možnosti razen modre izkaznice. Eh, da bi omogočili zakonito priseljevanje. In pa še kar zadeva azilni svežen, ali obstajajo kakšne informacije, v kolikšni meri države članice dejansko začenjajo z izvajanjem tega svežnja. In še zadnja točka, Dublin, porazdelitev beguncev, pa tudi prostovoljni sprejem dodatnih beguncev. Komisija je v ta namen ponudila nekaj denarja in ali lahko domnevamo, da na tem področju vsaj v kriznih časih, ko število beguncev narašča, bomo priča kakšnim spremembam. Hvala, Birgit. No, eh, naj dodam, da ni nujno, da zastavljate samo vprašanja, lahko tudi izrazite svoje mnenje. Tako da ne gre nujno samo za vprašanje predsedstvu in komisiji, lahko tudi podate svoje mnenje, kot rečeno. Se pa opravičujem še tistim, ki sem vas eh, izpustil seznama govornikov do povdne, zato se opravičujem. Naslednji je gospod Krpop za skupino EKR. Najlepša hvala, predsednik. Naj povem za zapisnik, da smo zares hvaležni tistim, ki se vsak dan soočajo s precejšnjim pritiskom in tudi s čustvenimi težavami zaradi priliva ljudi. Ampak vendar je sem prepričan, da smo trenutno priča temu, da poskušamo z obližem zapreti ogromno rano, kajti res imamo težave s številkami. 3500 eh, priseljencev je letos že prišlo, oziroma 35000 priseljencev je že prišlo v Italijo samo letos. In glede na to, kako velika je Evropska unija, bi res potrebovali bolj poenoten, eh, bolj vzajemen pristop. Res je, v Italijo prihaja veliko ljudi, ampak eh, res pa je tudi, da velik delež teh ljudi ne ostane v Italiji, kajti kljub virom, ki jih namenjamo pomoči, eh, ti ljudje niso ustrezno sprijeti, postopki, s katerimi naj bi jim pomagali, da se registrirajo, eh, niso vedno ustrezno izvedeni, tako da bi v večji mir morali govoriti o programih regionalne zaščite v državah izvora ali v bližnjih državah morali bi nasplošno govoriti o pogojih za sprejem in eh, o tem, ali je potrebno temu nameniti dodatna sredstva. In eh, tisto, kar je pomen, ključnega pomena, tu lahko sodelujemo tudi z OZN, je, da ne glede na to, kaj se dogaja in eh, ob upoštevanju tega, da se razmere zaostrujejo, eh, moramo res ukrepati proti tistim, ki uh, otežujejo ljudem življenje in ki pravzaprav uh, eh, pripeljajo ljudi do situacije, ko so pripravljeni toliko tvegati, da zapustijo svojo državo. Frontex seveda ni v prvi vrsti odgovoren za begunce, ampak vedno pogosteje se s tem sooča v operacijah na morju in res se mi zdi, da tega ne jemljemo dovolj resno, da jim ne dajemo na voljo dovolj sredstev in uh, nismo dovolj previdni pri eh, tem, kar se dogaja in to, kar je trenutno veliki ziv, lahko dejansko pripelje do kaosa, kar bi bilo zelo slabo tudi za sloves Evropske unije. Gospa Vikstrom, hvala predsednik. Seveda pozdravljamo vse delo, ki je bilo opravljeno in ključno je, da se delo te projektne skupine nadaljuje sploh ker očitno beležimo neke konkretne rezultate. Pravzaprav skoraj da ni zakonitih načinov, kako priti do eh, Evrope, kar pomeni, da vsi priseljenci, ki prihajajo čez sredozemlje s pomočjo tih otapcev, so nezakoniti priseljenci trenutno, dokler ne pridajo na evropska tla in zaprosijo za azil v državi članici. Zato sem zelo zaskrbljena nad tem, kar je zapisano tu v dokumentu. Naprimer, na tretji strani je zapisano, da se bo mreža borila proti nezakonitemu priseljevanju. To je potem nek začaran krok. E, nimamo zakonitih poti, borimo se proti nezakonitim priseljencem. Kaj je potem sploh še možno? Uh, Ena od načinov, kako se lahko borimo proti nezakonitemu preseljevanju in hkrati rešujemo življenja, je, da omogočimo varne in zakonite poti v Evropo. Tudi eden od naslovov je zelo smislen, govori o krepitvi zakonitih načinov dostopa do Evrope, ampak potem v, v tekstu je govora o prisel, priseljevanju delavcev in študentov, kar je e, zelo dobro. Tudi sama sem poročevalka za direktivo o priseljevanju študentov in raziskovalcev, kar upam, da bo kmalo sprejeto. Bila sem poročevalka za Dublinsko uredbo, tako da stvari zelo dobro poznam. Ampak ravno zato mislim, da lahko rečem, da moramo dejansko zagotoviti zakonite načine za prosilce azi, za azil, kajti sicer jim ne posimo nobene druge možnosti, kot da e, pridejo roke tihotapcem in njihova življenja so stalno ogroženja. Število ljudi, ki jih ponovno naseljujemo v državah članicah, je smešno nizko. Zelo malo držav članic sploh sodeluje v tem programu in zato. Eh, ko je komisija pred časom organizirala konferenco za ponovno eh, preseljevanje, ni bilo veliko odziva in zato se sprašujem, ali ne bi bilo potrebno ponovno zagnati kaj podobnega, zato da bi spodbudili države članice k ponovnemu naseljevanju. To vprašanje naslavljam tudi na svet, kajti na vas je, da se zaveste, kako pomembni so ti dogodki v sredozemlju in da eh, osvestite države članice v zvezi s tem, zato da bomo končno dobili vse evropski pristop k temu. Ne želim vas pritisniti v kot, ampak eh, upam, da boste res eh, skrbno pristopili k tej problematiki, da boste pozvali vse, da sodelujemo in da bomo našli nek način, da bodo države prevzele svoj del odgovornosti. Sama bi podprla tudi izdajo humanitarnih viz na evropskih veleposlaništvih ali celo na začasnih konzulatih v begunskih taboriščih. To bi vsekako rešilo življenja in zelo mi je žal, da to v vašem dokumentu sploh ni omenjeno. Želela bi slišati pojasnilo, zakaj je ta povsem, eh, ta, re, ta zelo pomembna tema povsem izpuščena. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Gracias, hvala lepa. Najprej bi pozdravil goste in tudi gospoda Rojteja. Želim vam vse dobro. Eh, njegov eh, predhodnik je imel zelo dobre odnose s parlamentom in eh, tudi danes zjutraj sem napisal pisme in zaprosil za sestanek, na katerem bi se pogovarjali o nizu vprašanj, ki me zelo zanimajo in zanimajo tudi druge. Potem, kar je povedal naš predsednik gospod Moraes, bi enostavno želel nekaj dodati dodati, tako da bi nas še spodbudilo k razmišljanju. Naziv e, tega sestanka pa se e, izresno nanaša na projektno skupino za sredozemlje, bolj kot na druga vprašanja. Zato želim reči, da močno podpiram to, kar je ravno ka e, Cecilija Wikstrom povedala. Mislim namreč, da kar zadeva umestitve v čas, je to izjemno dobro izbrano, kaj ti sredozemlje, eh, tu so migracijski pritiski, to je bistvenega pomena, dogajajo se eh, tragedije, eh, sicer manj kot na vzhodnih predeljih in eh, sredozemlje je tudi zahodno, glede na to, da se to dogaja na mejah, eh, mejah eh, španskih mest v Severni Afriki. Tako da je delovanje Frontexa pri nadziranju meja. Tu gre za niz dejavnosti, ki jih Frontex ima, ki so koristne, ki so potrebne in vendarle nezadostne. Se pa jasno ne strenjam, glede na to, da po izkušnjah lahko ugotovimo, da tehnično ni mogoče pokriti vodno površino, ki se razteza na tisočih kilometrih. In to, te, ta dejavnost v okviru Mare Nostruma, eh, Eh, pravzaprav, kjer lahko zabeležimo neuspeh Evropske unije pri soočanju z nujnimi vprašanji. Mare Nostrum, če je bilo za kar koli korisno, ni bilo z vidika zaščite meja, temveč z vidika reševanja življenj. In v tem pogledu bi podprl vsakršno krepitev Frontexa in takega delovanja. Frontex pomeni sodelovanje in vemo, da ko gre za nadziranje oziroma nadzor nad zunanjimi mejami, to pade v pristojnost posameznih držav članic. Kaj je torej Frontex? Frontex dokazuje dejstvo, da so zunanje meje Evropske unije skupne meje, ki jih je potrebno zaščititi. Zakaj? Potrebno jih je zaščititi zato, da lahko zagotovimo eno, eno najpomembnejših eh, svoboščin, ki jih imamo in to je svobodo gibanja. Gospod predsednik, naj sklenem z naslednjo mislijo. Begunci in iskalci azila. No, Evropa še vedno nima skupne azilne politike ne, in ne izkazuje solidarnosti, ko gre za azil. Uh, in eh, prav tako pa ne gre naprimer za eh, pravično delitev bremen. Poglejte Bolgarijo. Bolgarijo naprimer se ne more sama ukvarjati z vsemi begunci, ki prihajajo iz njene sosedščine. Enako velja za Libijo. Evropa mora imeti politiko, eh, ki sloni na, na solidarnosti in azilu. Hvala lepa. Bolgarija in Švedska sta eh, dva primera, v katerih je bilo govora na neformalnem eh, svetu. In eh, zanimivo je, da ste to omenili. Gospa Lambert, tudi sama vam, vas pozdravljam na v vašem novem delovnem mestu. Tu je zelo veliko zanimivih vprašanj, ki ste jih predstavili, veliko pomembnih naslovov. Vendar pa pri delovnih skupini oziroma projektni skupini ne gre samo za to, za zastavljanje vprašanj, temveč tudi za eh, predlog eh, novih dejavnosti. Tu imamo seznam pobud, ki se bodi si že dogajajo ali so. Eh, so predvidene in tako dalje. Kar me zanima, kaj pa je tisto, kar smo se lahko naučili iz primerov v Lampeduzi in tako dalje. In kaj je tisto, čemu članice nasprotujejo. In eh, za vidika zelenih je tu potrebno zlasti potegniti en od naukov Sicer smo to že omenjali, ko sta bila tu predstavnika italijanskega, italijanskega predsedstva in gospod uh, Alfano ni na, odgovoril na to vprašanje, ki se na, uh, eh, nanaša na uh, varen dostop uh, za begunce. Uh, Namreč, kot, je, kot so kolegi že poprej omenjali, je to bistven problem, vendar kako ga rešiti? Samo, če bomo na voljo imeli zakonske, zakonsko ureditev takega dostopa. In zdi se mi logično, kako se boste, kako boste obravnavali in se spopadli s temi bistvenimi vprašanji. Potrebne so tudi študije, eh, študije naprimer, ki se nanašajo na, na to, v kolikšni meri, eh, kakšna je zaznava eh, teh problemov in tako dalje. Tu ni največji problem komisija, vendar tudi od tot bi bila zanimiva kakšna pobuda. Potem krepitev Frontexa, vse to je bilo že večkrat rečeno. Kar me zares zanima je, kaj naj naredi Eh, Frontex, kajti sami se ukvarjajo tudi za drugačne vrste problemov, ko gre naprimer za begunce iz Sirije. Ali potrebno je vedeti, kam bo šlo eh, dodatnih nekaj milijonov, kot se predlaga. Kaj, kakšna naj bo njihova naloga in to bi bilo zanimivo izvedeti. Eh, kakšna naj bi bila njihova specifična naloga. Veliko krat je govora o krepitvi Frontexa in vendarle ne vemo, kaj to točno pomeni. In še nekaj, dublinski eh, prosite, sistem naj bi okrepili. Kaj to pomeni? Ali to pomeni naprimer več solidarnosti, eh, kot je bilo to rečeno v preteklosti? Vendar kako, kakšna je trenutna situacija v svetu, pa tudi v svetu za pravosodje? pravosodje uh, in notranje zadeve in podobno. Gospa Dali ima besedo. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Uh, Najprej se zahvaljujem, eh, eh, se zahvaljujem komisiji in eh, tudi projektni skupini za sredozemlje, pa tudi to pogledno Evropski službi za zunanje delovanje. Spodbujam tudi vse zainteresirane strani, da ukrepijo te ukrepe, ki so omenjeni v poročilu posebne skupine. Zlasti tisti ukrepi za boj proti tihotapljenju Eh, eh, tihotapstvu in organiziranemu kriminalu. In iskreno verjamem, da bi ob eh, strnitvi vseh teh eh, sredstev in sodelovanju z EAS-om, z to zunanjo službo, potem z vsemi drugimi, eh, drugimi eh, institucijami, da je to možno. Eh, Zakaj je dobro nasloniti se tudi na eh, pilotne eh, projekte? Zato, ker se na ta način lahko potem zagotovi nadaljevanje spremljanja tega z eh, konkretnimi ukrepi menim, da je potrebno reagirati, delovati, delovati hitro, zlasti ob upoštevanju eh, tudi vsega tega, kar se dogaja na južnih obalah sredozemlja. Potrebno je zagotoviti spremljanje teh eh, pilotnih projektov in tu je čas izjemno pomemben. In ne na zadnje z zanimanjem ugotavljam, da eh, eh, prihaja oziroma da se že izvaja pilotni projekt projekt na tem področju, vendar pa mislim, da eh, moramo imeti na umi, umu tudi skupno ukrepanje oziroma eh, skupne postopke. Hvala lepa. Ne. Hvala, Mirjam. Gospa Ana Gomez ima besedo. Če tudi, naprimer, bi uporabili pristop, s katerim se sicer ne bi eh, strinjala. To še vedno pomeni, da delujemo v popolni eh, izoliranosti od eh, zunanjega okvira. Evropske unije in to ne deluje. In kaj ti celo naši lastni instrumenti delujejo tako, da eh, je učinek, naravnost nasproten. Recimo to prizadevanje, da se ponovno pogajamo eh, o sporazumu za ponovni sprejem. To si ne zasluži niti papirja, na katerem je zapisano. In kakšen je sploh smisel, naprimer, če se vrnemo spet na vprašanje Libije, kot sem že popreje rekla. No, Tu naši voditelji govorijo o Libiji, eh, o Libiji kot ne, o nestabilni državi in vendarle gre za povsem propadlo državo. In vendarle se tu zahteva neko mednarodno delovanje in vendarle je država v popolnem kaosu. In naprimer priseljenci, ki prihajajo, večinoma njih ni Libije, Libicev, prihajajo iz cele Afrike. Vse to je popolnoma popolna katastrofa. Poglejmo naprimer našo politiko, ki se nanaša na rok Afrike naprimer, in tako dalje, potem Sudan naprimer, in odtot prihajajo vsi ljudje, ki gredo eh, potem prek Libije. Eh, drugam v, v Evropo. Potrebno se je organizirati, potrebno je to dojeti, tako da celotna naša strategija postane bolj artikulirana. Eh, to je eh, za problem pravzaprav visoke predstavnice in koordinatorje v celotne te politike. To ne more delovati in ne bo delovalo. In še eno vprašanje bi zastavila. A bi nam lahko povedali, kaj se je zgodilo z vsemi temi vrčevalnimi ukrepi eh, z vidika sposobnosti naših nacionalnih resursov, da naprimer lahko eh, pravzaprav to rešujemo v okviru naše strategije. Kajti iskreno rečeno, če pogledam na lasno državo, eh, Portugalsko, ne glede na vso dobro voljo profesionalcev, je eh, vse skupaj tako slabo artikulirano, vse te službe, ki bi morale delovati. In moja država ni edina v tej situaciji. In vse to mora nekaj pomeniti. Strinjam se z drugimi, ki so rekli, da je treba še bolj podpreti tudi zakonite poti priseljevanja. Na vsak način v celoti je potrebno vse to narediti dosti bolje kot do sedaj. Silvi Gvion. Izvolite. No, mogoče še na drug način bi rada povedala pravzaprav nekaj podobnega, eh, kar zadeva delo projektne skupine za sredozemlje. Eh, to se umešča v neko kontinuiteto in sicer po prvih eh, tragičnih dogodkih v sredozemlju in komisarka Malmström v enem od poročil pravzaprav je to zapisala, tako da glede tega pravzaprav ni dosti novega, kar pa me nekoliko poskrbi, je, eh, da bi si bilo potrebno zagotoviti, da imamo opravka z uravnoteženim pristopom v okviru vseh predlogov in tako in vsega ostalega, zato da bi eh, resnično in sicer na podlagi naprimer neke vrste shopping liste za posamezne članice v eh, tem smislu. Eh, kako bo komisija spodbudila države članice, da sproži ukrepe, ki pogosto so lahko bolj ali manj eh, priljubljeni? Tu, bilo, tu so bile omenjeni recimo vizumi humanitarni vizumi in tako dalje, različni drugi instrumenti. Uh, potem je tu še druga točka, ki bi jo želela obravnavati, ne vem, če to drži, vendar ali ste seznanjeni s projektom, ki se imenuje uh, Migrant Official Aid Station, uh, torej uh, organizacija in sicer na to sem nalo, naletela. Uh, in ki naj bi se eh, nanašala na financiranje eh, reševalnih eh, dejanj oziroma akcij in sicer v privatnem okviru. In kaj o tem, torej ne vem, če je šlo pravzaprav za neko novinarsko raco ali je kaj na tem, to bi me zanimalo. I, I heard something about this, but I, I nekaj sem slišal glede tega, vendar nič drugega. Mogoče ne, ne vabim vas sedaj k besedi, da bi to pojasnili. Nekaj slišal sem neke govorice, vendar moram reči, da ne vem več kot to. Seznam govornikov se daljša. Gospod Kirko, sem vam besedal. Stokire, projevre οι δύο προηγούμενοι συναδέλφοι έθεσαν. Χαλά λίπα. Οπα πριθόντα γοβόρνικα. Στα πραζαπράω ποβίδαλα nekaj zelo relevantnega, to, kaj, lahko, kaj smo slišali za Italijo in kar lahko potrdim za Grčijo. Frontex dejansko rešuje ljudi, rešuje jih pred smrtjo na morju. Vendar, če bi želeli uh, da eh, vse poteko še bolje, bi bilo potrebno razširiti njihove operacije tudi na vzhodno sredozemlje in se ne osredotočati samo na njegov središnji del. Največji pritiski prihajajo od eh, subsaharske iz eh, subsaharske Afrike. Eh, Sirija, Irak, Palestina so še druga območja in videli smo lahko, kolikšno je število beguncev, ki prihajajo iz celotnega sredozemlja. Eh, število se povečuje. E, ali se strinjate s tem in kako menite, da bi morali ravnati? Tretjič, največja zaveza tretjih držav v okviru zaščitnih programov mora biti zagotovljena, zato da bi e, priseljenci vedeli, kako tvegana je njihova pot, če e, zbežijo. In to so programe, ki se nanašajo na azijske države, čeprav tudi, je tudi odprto tam pritok, eh, pritok priseljencev ali obstajajo kakšni načrti, da se to razširi. Hvala lepa. Tomas Sutovski ima besedo. Grazie, presidente, grazie, um, il signor Rute, eh, parlo italijan. Zdekovski. Hvala lepa, gospod predsednik, govoril bom italijansko. Sem strateški izvedenec. Uh, in v tem svojstvu imam, uh, imam vprašanje, ali obstaja kakšna strategija uh, in uh, kakšni so specifični instrumenti, ki jih ima Italija ali pa ki jih ima na voljo Evropska unija na področjih, kot so preprečevanje nezakonitega priseljevanja, ali obstaja eden, dva, tri ali štiri instrumenti. Kaj ti Zdi se, da to, kar česar primankuje, je strategija. Hvala lepa. Presenečen sem bil, ko sem eh, vas slišal govoriti italijansko. Vem, da ste poljak. Gospa Kristina Windbeck ima sedaj besedo. V katerem koli jeziku želite. Hvala lepa. Torej, to, kar se eh, dogaja v sredozemlju, je strašno, ko se ljudje utapljajo eh, na poti v boljše življenje. Vsi se strinjamo, da je potrebno nekaj ukreniti in vse to je dobro. Vprašanje pa je, kako problem rešiti. In mislim, da če bomo povečali sredstva, ki jih ima na voljo eh, Frontex v ta namen za reševanje človeških željav, pa lahko pomeni, eh, da eh, te trgovce oziroma tihotapce ljudi to ne bo več toliko zanimalo tako da na ta način ne bi več ogrožali življenja ljudi. Nekaj, kar je poprej dejala gospa Vikstrom. Kaj bomo storili? Pravzaprav, kako bomo eh, to storili, ali bomo začeli v bistvu selekcionirati begunce in tako dalje. Glavni namen je pomagati ljudem v begunskih taboriščih eh, ob sodelovanju z UNHCR in eh, naprimer kjer sama živim na švedskem, smo lahko ugotovili, da eh, nekatere sredozemske države ne naredijo veliko, kaj ti pritiski so previsok, preveliki. In imamo zelo veliko priseljevanja in če je temu tako, potem je potrebno to obravnavati, obravnavati pa tudi ljudje, ljudi na dostojanstven račun in pomagati čim več ljudem je možno na lico mesto. In še zadnje trije, eh, govor, eh, zadnje trije govorniki na tem seznamu. Cecil Kjengi bo zadnja govornica, no to bo v bistvu četrta govornica in s tem zapiram ta seznam. Gospod Halo Aho ima besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, rekli ste, da potrebujemo nov azilni sistem z, eh, eh, zaradi izkazovanja solidarnosti in ehm, izogib temu načinu, ki mu pravimo azilni šoping potem tudi pri združevanju v projektih, kot, eh, ki so namenjeni združevanju v družini itd. Skratka, skupni sistem, ki, za katerega bi bilo potrebno, da eh, države eh, članice na eni strani delujejo bolj v eni smeri, druge pa v drugi smeri, glede na dosedanje delovanje. Dolo Drugič, treba se je zavedati, da mnogi izmed tih, ki pridejo prek sredozemlja in iščejo azil, niso begunci eh, v eh, smislu dosedanjih meril. Iščejo azil zato, ker enostavno eh, drugih kanalov ni. Eh, ni zakonitih poti. Mnogi pravijo, da bi morale obstajati in več bi jih moralo biti. Ljudje trpijo tudi zaradi katastrofalne brezposelnosti. In to ne pomeni seveda, da eh, bo nenadoma možno dati zaposlitev eh, ogromnemu številu eh, priseljencev in podobni problemi. Tako, Tako da kar me zanima je, kakšna je naša dolgoročna strategija. In eh, to eh, seveda ti begunci in vse, kar se dogaja, to ne bo pomenilo manj revščine v Afriki, hkrati na drugi strani so ogromni problemi na drugi strani. Hvala lepa, kolegi. Eh, dejstvo je, da nam vse bolj primankuje časa. Prosim, če se držite go, časa za govor. Soraya Horst. Hvala lepa. Eh, Post. Hvala, gospod predsednik. Bom kratka. Imam vprašanje glede tega, kako mi v Evropski uniji sprejemamo in bomo sprejemali odločitve uh, ali, bodo, ali jih bomo sprejemali na človekoljuben način ali bomo zlasti skušali zaščititi svoje meje. To je zelo bistveno, preden začnemo eh, razmišljati o strategiji dodeljevanja sredstev različnim organizacijam. In eh, kar, eh, kar smo slišali s strani gospe Wingberg, naprimer, je to eden od, eno od razmišljanj in vprašanj. Na drugi strani, kako pomagati ljudem, ki so se znašli v tej strašni situaciji, eh, ki bežijo eh, tudi pred pregonom in podobno. In eh, Eh, kar je povedala eh, gospa Kristina Wimberg in drugi. Tu je veliko propagande, naprimer na eh, švedskem in vse to pravzaprav ne pomaga pri podobi, ki jo je s temi pripombami ustvarila glede tega, kako to poteka pri nas. Hvala lepa. Gospod Ritter, sem zelo pozorno prisluhnil, govorili ste o nezadovoljstvu držav, kar zadeva Dublinski sporazum in prvi sprejem. Govorili ste o prehodni rešitvi, prav gotovo je ta projektna skupina prevzela velike naloge in eh, tudi veliko storila pri reševanju življenj. Ampak eh, to, kar slišimo v današnji razpravi, vedno znova je krepitev varnosti na mejah in legalizacija nezakonitega priseljevanja. O tem je danes zjutraj govoril tudi minister Alfano. Ampak tega v razpravi še nismo slišali. Govoril je namreč o tem, da moramo, da moramo nekaj postaviti proti vzrokom za priseljevanje, kar pomeni, da ne, ne smemo onemogočiti bega, ampak storiti nekaj tako, da si ljudje sploh ne bodo več želeli bežati, torej nekaj v njihovih deželah, se treba boriti proti revščini, nekaj storiti za to, da bodo vlagatelji prišli v te države in tam investirali in bodo ljudem pripeljali razvoj, ne pa da vse čas govorimo o priseljevanju, a ne bi bilo bolje, če bi se zadeve lotili pri koreninah in storili nekaj tam, odkudr bežijo ljudje. Seveda razumem, da si ljudje želijo novo perspektivo, ampak mnogi bi si tudi želeli, da bi tam, kjer je njihova domovina, da bi tam našli perspektivo. Cecil Kenge. Cecil Kenge, pozadnja govornica v tem krogu. Sì, eh, io sono costretta a ritornare su una prima domanda prisiljena sem, da se povrnem k prvemu vprašanju, na katerega uh, nismo dobili zadovoljivega odgovora. Ko gre naprimer za upravljanje uh, z azilom in kako se izogniti infiltraciji organiziranega uh, kriminala, pranju denarja in korupciji. In uh, to, kar sem skušala narediti, je pravzaprav doumeti, za kakšne vrsta predloga gre kakšni predlogi bodo razviti in predlogi, ki bi jih ta projektna skupina lahko uporabila. Mislim, da so nekatere točke pri katerih vlada določena zmeda. Na eni strani govorimo o krepitvi Frontexa, vendar to pomeni bolj krepiti nadzor, kot pa reševati življenja. In, eh, ali pa povezovanje zadev za Mare Nostrumom. Mare Nostrum eh, ima za nalogo reševanje življenj, to je njegova specifična naloga. Frontex pa krepitev, eh, krepitev nadzora nad mejami. Torej, kako to eh, nameravamo narediti eh, in ali bo to prek, naprimer, vizumov za zaščito eh, posameznikov eh, in zato, da se jih iztrga iz rok organiziranih kriminalcev. Tudi to bi bil način, kako, izog, kako se izogniti temu, da pade v roke eh, tem kriminalcem, ki se pečajo ne le samo s tihotapstvom ljudi, temveč tudi z vsemi postopki sprejemanja. Torej program, ki obravnava tudi integracijske postopke. Hvala lepa. Uh, um, Hvala Cecil. Sedaj imamo samo nekaj eh, trenutek, eh, trenutkov za odgovore. Eh, nekateri izmed nas smo se ukvarjali z vidiki tega, s čemer se ukvarja projektna skupina. Seveda je naivno pričakovati, da boste lahko dokončno odgovorili na vsa ta vprašanja. Mogoče lahko skušate odgovoriti samo na nekatera. In kar je povedal eh, Diaz de Mera. Eh, naprimer gre za vzpostavitev sodelovanja z vami, odnosa z vami, kajti to je zelo pomembno, da to obstaja. Kajti eh, s komisijo moramo tesno sodelovati in zlasti je potrebno izvajati zadeve. Drugič pa je potrebno že na začetku mandata oziroma sklica skušati začeti reševati mnoge izmed teh problemov. vemo, da bo to dolgoročna zadeva. In samo še nekaj in s tem bom tudi sklenil. In sicer bi rekel kolegom, vse to bom posredoval nazaj koordinatorjev, eh, ko se bomo pogovarjali o strategiji septembra meseca in vam bom potem o tem eh, tudi poročal. In to bo potem način, kako eh, nadaljevati s tem. Uh, uh, Hvala lepa. Pravzaprav ste mi vzeli besede z jezika če sem karkoli razumel v prvih dveh mesecih na tem delovnem mestu, je migracijska politika, poslovanja politika kot Rubikova kocka, obrnete jo in dobite na eni strani lepo ploske, obrnete drugami, je vse pomešano. Dejansko gre za politiko, pri kateri morate izvajati veliko kratko, srednje in dolgoročnih eh, ukrepov. In mnoga od vaših vprašanj so se osro, osredotočala na srednje in dolgoročne ukrepe. Sveda ne morem odgovoriti na veliko od njih. Eh, prav gotovo ste ta vprašanja postavili tudi naslednjemu kandidatu za komisarja. In upam, da bom to kandidatko ali kandidata lahko ustrezno informiral o vaših pogledih. Poskušal bom v kratkem času odgovoriti nekaj, vsekakor pa se v prihodnosti že veselim bolj tesnega sodelovanja z vami. Kar zadeva prav izvor priseljevanja, Kristina Malmström je poskušala v zadnjih letih marsikaj narediti na tem področju z človekoljubnim vizumom, naprimer, ali druge možnosti za ustrezno porazdelitev eh, pomoči, ponujanje konkretnih eh, prelogov, izmenjav študentov, raziskovalcev. To morda ni mm, ravno odgovor, je pa del celotnega možnega odgovora na to vprašanje. In če si boste pogledali program skupisodilo bodočega predsednika komisije Junkerja, boste videli, da je področje migracije tukaj zelo močno zastopano. Mislil sem, majčkan upal, ko sem prisluhnil notranjim ministrom, pravosodnim ministrom na neformalnem eh, svetu, ko so zelo odkrito razpravljali o večjem pritisku pri izvajanju programov eh, ponovnega naseljevanja. V zadnjih mesecih smo imeli 26 tisoč eh, priseljencev, imeli smo konferenco v Ženevi. Želili smo pridobiti še nekaj več zavez od držav. Ampak, če smo odkriti, to ni ravno politika, ki bi jo izvajale vse države. 13 jih je, ki dejansko tukaj prevzemajo določeno odgovornost. To so majhne številke. Gre pa za neke, kjer bomo morali vedno znova ponavljati to sporočilo, dokler ga ne bomo ubili v glavo državam. Kar zadeva Frontex. Frontex seveda ne more prevzeti operacij držav članic. Nekrati pa lahko Frontex več naredi na področju skupnih operacij, sedeži v posameznih državah in eh, z možnostjo mobilizacije dodatnih virov iz eh, drugih eh, držav članic, da bi pomagali posameznim državam članicam, ki so pod močnim pritiskom, pod hudim pritiskom. In to je nekaj, na čem delamo tudi s kolegi italijanskega predsedstva. Poskušamo opredeliti neke vrste profil aktivnosti, ukrepov, ki bi jih lahko mobilizirali skozi Frontex v povezavi z operacijo Mare Nostrum. A lot of it is clearly also activities. Veliko je tudi aktivnosti, ki potekajo v tretjih državah. Gospa Gomez, mm, gospa Guillaume sta eh, pravzaprav in sprožili to vprašanje in eh, to, kar tudi samo ugotavljam. In sicer kako razvojno politiko, zunanjo politiko, našo politiko povezati med seboj in vse skupaj izboljšati. Ena zamisel bila, da bi ministr za zunanje in notranje zadeve vsi sestali na skupnem sestanku. Ne vem, če je to najbolj pametno. Verjetno je zelo dobro, če se vi kot člani tega odbora povežete s kolegi iz drugih eh, odborov in eh, poskušate tudi nekako združiti in povezati naše, naše prizadevanja je še eno splošno vprašanje povezano z splošnim sistemom azila, pa tudi drugimi zadevami. Trenutno obstaja tendenca pri vseh agencijah, ki aktivno sodelujejo na področju notranjih zadev, da na eh, te agencije gledamo, kot da so ločene od nas, ampak politike se definirajo v Bruslju. To počnete vi, to počne svet na predlog komisije in potem jih je treba izvajati in to izvedbo prevzamejo agencije. Mislim, da moramo vsi več narediti za to, da bodo agencije sodelovali z nami. Ne želim jih kritizirati, ne želim reči, da delajo nekaj drugega, ampak nekako ne znamo dovolj izkoristiti možnosti, ki jih imamo na voljo. Moče bi lahko postali tukaj bolj učinkoviti in potem ponovno eh, razpravljajo o tem, kaj je še treba narediti. Vidim celo vrsto zadev, na katere bi moral konkretno odgovoriti. Mislim, da ne bi bilo smiselno, da bi šel skozi vsako od vaših vprašanj. Tu, med njimi so tudi vprašanja, na katera ne morem odgovoriti, ker gre za zasebne organizacije za reševanje, ampak eh, na večino vprašanj bi lahko odgovoril, ampak tu bi trajalo tri četrt ure. In zato bi mi bilo bolj všeč, če si vzame nekaj časa in se vsakim uh, eh, posebej srečam in pogovorim. In eh, potem eh, na naslednjem sestanku bolj koncentrirano podal teme, za katere se bomo dogovorili. Naj predlagam s koordinatorji, se bom um, pogovoril glede našega odaziva in septembra bomo nadaljevali s tem torej moramo nekaj narediti tudi na naši strani. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če si ohranite te zapiske in se vrnete jeseni. Z tem mislim, da si določeno vprašanje zasluži odgovor. Mislim, da ste si natančno zapisovali eh, ta vprašanja in tudi mi smo si to zapisali. Zato bi bilo v redu, če bi odgovorili na um, ta vprašanja. E, pisno smo pa namreč porabili vse naš čas za to točko. Vsekakor pa boste dobili tudi predloge od uh, koordinatorjev in mene e, glede uh, konkretnih ukrepov za projektno skupino, za uh, sporozume. Uh, kolegi pa bodo od vas konkretno vprašanje na svoje, konkretne odgovore na svoje vprašanja dobili jeseni z veseljem z veseljem se bom tudi srečal eh, z posameznimi člani odbora. Rad bi vsemi vami skrbil dobre odnose, tisti, ki želite osebno z mano govoriti, vam podal konkretne odgovore. Splošno razpravo bi bilo dobro voditi jeseni, ko se vrnemo. Hvala lepa in hvala lepa tudi italijanskemu predsedstvu. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v razpravi. No, zdaj pa k naslednji točki. Tukaj imamo pripravljalna eh, dela glede izzetja Združenega kraljestva pri protokolu številka 36 Lizbonske pogodbe. čakali bomo, da eh, nekateri zapustijo dvorano. Prosim vas, da ste pri tem tihi, sam pa bom nadaljeval. Kot veste, smo imeli prehodni protokol k eh, pogodbi, imenuje se protokol številka 36. To bom povzel, ker tega mogoče vsi ne poznate. To je zelo dobro znano tistim, ki prihajajo iz Združenega kraljestva, ki je napovedalo izzetje, mogoče pa to ne zanima vseh drugih. Vidim, da to zelo, zelo zanima mnoge naše člane, naši francoski kolegi, prosim, da tiho zapustijo dvorano. Seveda ne gre samo za vprašanje, ki se nanaša na Združeno kraljestvo, ampak tisti, ki zapuščajo dvorano, prosim, da to storite tiho. Ta protokol 36, prehodni protokol, eh, vključuje petletno prehodno obdobje. Kar nadaljeval bom, veste. Mm, prvič, da uporabljam eh, to kladivo, Sufi. Torej, še enkrat, protokol 36 zajema petletno prehodno obdobje za neizvajanje običajnih pravil Evropske unije na področju policije in kazenskega prava, eh, še posebej v okviru jurisdikcije Evropskega sodišča. Potem omogoča četrti odstavek desetega člena Združenemu kraljestvu, da najkasneje do 31. maja 2014 poroči ali se izvzame iz eh, policijskih in kazenskih eh, zadev od 1. decembra 2009. Potem bi je bilo Združeno kraljestvo nelizbonizirano, tako rekoč od 1. decembra 2014. 26. julija je Združeno kraljestvo v letu 2014 obvestilo, da namerava to možnost izkoristiti v skladu z 36. protokolom. Pogodbe Evropske unije je lahko Združeno kraljestvo kadarkoli potem, ko obvesti eh, svet o tem, da želi ponovno biti vključeno v to politiko. V skladu z petim stavkom 10. člena protokola 36 je Združeno kraljestvo neformalno povedalo, dalo vedeti, da se namerava vrniti k 35 instrumentom Akija, petim šengenskim in 30 nešengenskim, zato da bi se izognili operativni in pravni luknji. Združeno kraljestvo želi javno oziroma formalno obvestiti o ponovni vključitvi pri 35 eh, ukrepih. Uh, kar je tudi storila v ponedeljek in sicer decembra 2014. Trenutno potekajo pogajanja, ki so se začela v mesecu marcu. Prva izmenjava mnen je v Libiji poteka 10. aprila, 16. junija pa je generalni sekretar poslal, komisije poslal generalni sekretarja parlamenta, delovni dokument z povzetkom eh, razprav med organe Združenega kraljestva in službami komisije. Razprave še potekajo v svetu. Parlament eh, bi bilo treba seveda slišati pri teh zadevah, eh, iz tega razloga pa moramo organizirati izmenjavo mnen, kar pomeni, da ima vse skupaj določen namen izmenjava potekala z komisijo in predsedstvom z komisijske pravne službe. Vse v redu? Nekaj sprememb eh, govornikov iz komisije, iz pravne službe komisije. Imamo gospoda Dartensuka iz GD Just, pa gospoda Tela. Gospa Sipala pa prihaja iz Giri Home, torej Giri za notranje zadeve. Najprej gospod Darinčuk iz eh, pravne službe komisije. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tako je, jaz vam to predstavil kot se že ugotovili, zdaj že drugič, da ima komisija možnost odboru Libe predstaviti trenutno stanje dela, kar zadeva 36. E protokol. Komisija je prevzela zaveza, da bo redno obveščala Evropski parlament o poteku teh eh, pogajanj. 10. aprila, torej zadnjič, je komisija razložila, da se ukvarjamo trenutno z dvema vidikoma. Prvo je konec prehodnega obdobja za akte, ki sodijo v tretji stebr, za vse pravne akte v tem okviru in potem opt-out eh, Združenega kraljestva v skladu z desetim eh, členom. Od našega zadnjega sestanka je komisija pripravila eh, celoten seznam relevantnega akija, ki ga lahko najdete v delovnem dokumentu 2014-166, eh, ki jih lahko najdete tudi v dokumentih za ta sestanek. Nekateri akti so seveda že neuporabni in bi jih lahko uskladili z obstoječo zakonodaj, kar zadeva opt-out Združen kraljestvo. Veste, da je Združeno kraljestvo uporabljalo možnost eh, izvzetja v sklopu in, in tukaj je 35 ukrepov, pri katerih bi se želela ponovno vključiti. Te ukrepe smo glede na pogoje v protokolu v pročili operabilnost eh, in koherentnost z akijem. Tukaj smo je dva paralelna tira, enega za svet, ki je povezan s šengenskimi zadevami in drugi, ki ga je peljala komisija za nešengenske zadeve. Komisija in Združeno kraljestvo sta junija dosegli dogovor glede tehnične analize predlogov, ki jih je podalo Združeno kraljestvo za ponovno vključitev eh, na področju nešengenskih eh, ukrepov. Komisija je parlament obvestila o tem dogovoru in eh, izmenjavo dopisov smo tudi posredovali komis, eh, parlamentu. Prejšnji. Formalne odločitve bodo prišle 1. decembra 2014 in koliko komisarjev bo do takrat moral sprijeti ustrezne ukrepe na strani komisije. V interesu vseh pa je bilo, da se že sedaj eh, jasno politično dogovorimo. Tukaj se moramo izogniti kakršnim kolim vrzelim, ki bi se lahko pojavili 1. decembra. Vse formalne odločitve je še treba sprijeti, ampak dogovor, ki smo ga na tej stopni sprijeli, predstavlja eh, zaključek komisije. Naloga komisije je bila tukaj zelo specifična in sicer, da si ogleda eh, predloge izraženega resa, ki se želijo ponovno vključiti, ugotoviti, ali obstaja pravna skladnost eh, in ali je mogoče, da Združeno kraljestvo sodeluje pri določenih ukrepih, pri drugih ne. Naj povem, da protokol 36 eh, komisiji ne daje nekih splošnih pooblastil, da Združeno kraljestvo eh, določa, v katere ukrepe se lahko ponovno vključi. Zelo podrobno smo obravnavali različne zadeve in prišli do sklepa, da, lahko, da moramo dodati tri uredbe, ki se nanašajo na Europol in pa tiste, ki se nanašajo na evropsko mrežo. Zdaj, kaj jeste sprejeli naše argumente? Prav tako smo reševali problematiko lizbonizacije zakonodaje, ko smo spremenili zakonodaje v tretjem strbu, od reforme Lizbonske pogodbe smo to izključili, eh, te zakonodajne akte iz 10. člena protokola 36 in niso več predmet eh, izzetja Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo je prav tako sprejelo argumente glede SIS-2 omrežja, torej šengenskega informacijskega sistema, ki ga uporabljajo mejne kontrole in policija. In tukaj se pridružuje naše odločitvi. To seveda pomeni zelo velike odločitve, kar zadeva spoštovanje sodnih odločb. Komisija zelo pozdravlja dejstvo, da se je Združeno kraljestvo zavezalo, da bo pregledalo možnost nadaljnega sodelovanja pri naslednjih treh aktih eh, primske odločbe in okvirna okvirno uredbo glede pogojnih eh, kazni. To sodi med tudi prehodne ukrepe v skladu z četrtim odstavkom 10. člena 36. protokola Združenih kraljestv je dobila financiranje 1,5 milijona za implementacijo primske uredbe, ki ta denar bi morali združen kredstvo vrniti, če ne želi sodelovati pri teh ukrepih. Komisija bo prav tako sodelovala pri eh, študiji eh, vplivov, ki, ga, ki jo bo pripravilo Združeno kraljestvo. Če se Združeno kraljestvo odloči, da v prim ne stopi ponovno, potem bo komisija poročala o posledicah eh, te neuključitve. Kar zadeva pripravljanje ukrepe, bo do stališča zunanjega lesa zapisano v zapisnik eh, seje sveta. Vse skupaj je bilo pred 24. junija predstavljeno generalnemu deklaratu za splošne zadeve. In tukaj je bil sklenjen dogovor glede šengenskih zadev. Prav gotovo so bila formalna pisma poslana zato da bi izvajali 10. člen 36. protokola in omogočili gladek prehod 1. decembra 2014. Komisija upa, da bomo enako sporazum dobili eh, oziroma potrditev sporazuma tudi dobili od sveta tudi za nešengenske ukrepe. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Lahko dobimo predstavitev predsedstva, ki bo nekoliko krajše. Je to mogoče? če bi lahko malce skrajšano predstavili svoje poglede. Hvala lepa, bom zelo kratek. Komisija je že predstavila problematiko v večji meri, kar zadeva italijansko predsedstvo, bo eh, to nadaljevalo z delom grškega predsedstva, ki je na tem področju pravilo veliko delo. Tukaj gre za poglobitev vprašanja. Tudi pri šengenskih ukrepih. Eh, zaenkrat še nimamo dogovora, tukaj potekajo razprave, ki se nadaljujejo. Imeli smo prvo razpravo na ravni ministrov za zlošne zadeve 24. junija. Italijansko predsedstvo pa bo storilo vse, kar je v naši moči, da bi čim prej prišli do ustreznega dogovora ob upoštevanju, da je treba zapolniti vse možne pravne vrzeli do 1. decembra 2014. To je tudi v skladu z protokolom 36 z Združenim kraljestvom. Si želimo zadeve čim širše rešiti. Hvala lepa. Imamo tudi parlamentarno pravno službo, ki lahko odgovarja na vprašanje, ampak eh, dvomim, da bo kdo ta vprašanje sploh postavljal. Ampak to moram povedati. Imam dva, dve prijavi k besedi, Diaz Demera in gospod Kirkhope. Eh, želi še kdo besedo? Ne. Kolega Diaz Demera bo prvi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik rad bi se zahvalil predvsem Moniki Holmajer, ki mi je mogoče, da govorim pred njo, hvala lepa in zahvaljujem se tudi vam, gospod eh, predsednik. Jasno sem namreč eh, slišal, kaj ste nam povedali, šlo je za 36. protokol in eh, držav Združenega kraljestva oziroma več zdaj sem imel pri razumevanju predstavitve komisije. Razumel sem to, kar je povedal svet. Kakorkoli že, bi se zahvalil vsem, ki so malce osvetlili to vprašanje. Začnejo mi nekoliko znemirja. Združen kraljestvo je članic, ki jo nujno potrebujemo. Vse druge države članice potrebujejo Združen kraljestvo na področju policijskega eh, sodelovanja in pravosodnega sodelovanja, tudi na področju kazenskih eh, zadev. Eh, gospod predsednik, Združeno kraljestvo kot samo omejeno izkorišča svojo pravico, ki jo ima na voljo in ki je določeno v pogodbah. V to sploh eh, ne dvomimo. Ampak Združene kraljestvo ne bi smelo izbirati samo izzetja, ne omejenega izzetja kar bi bilo smiselno, ker je Združeno kraljestvo otok in Združeno kraljestvo je zelo močna država, ampak eh, kljub temu otok. In če Združeno kraljestvo ne bo sodelovalo v celotnem eh, področju eh, pravice varnosti, mm, potem bi morala moralo vse upoštevati ustrezne norme, ki vladajo na teh področjih. Je, to je pomembno za naše državljane. Tukaj gre za zagotavljanje varnosti, za boj proti terorizmu, za primsko pogodbo, evropski nalog za prijetje, izmenjava znotraj Evropske unije, aktivnosti Evropola in drugih evropskih agencij. To je cela vrsta zelo občutljivih tem, pri katerih je nujno potrebujemo močno sodelovanje z Združenim kraljestvom, tako da okrepimo zaupanje pri državljanih. Na vsak način bi se morali izogniti in to jasno pravim sploh eh, mojemu prijatelju Krkopu, ki ga zelo cenim. Pripričati bi morali, da bi ti selektivni izborni postopki posameznih pravnih aktov, od teh 35 ukrepov, da si določene izveremo, da bi to postalo modus vivendi v evropskem prostoru na področju varnosti. Tukaj potrebujemo koherentnost vseh eh, elementov in eh, jaz eh, na voljo, da sodelujemo na osnovi kriterijev, ki so določeni v 36. protokolu, kar pomeni, da bi morali vse skupaj poenostaviti, eh, čim bolje sodelovati in zagotoviti delovanje celotnega sistema in koherentnost sistema. kar pa je zunaj ki je to sem, ki sem našla na Schengen, sem zdaj izpustil. To bi bilo naše sporočilo našim britanskim kolegom. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Dias Demera. Spremljam te komentarje na osnovi tega, da ste delili na področjih, eh, ki so eh, predmet mnogih opt-inov. Torej vas poskušam tako tudi razumeti ne želim si dialoga med vami, gospodom eh, Kirkhopa in eh, gospa Enfeld eh, se zdaj tudi priglasila k besedi. Preden govori gospod Kirkhop, bi kot predsednik tega odbora dejal, da upam, da bo opt-in deloval. Mislim, da se bo strinjal z mano, da bi bilo to zelo koristno. Ampak gospa Enfeld bo prav tako govorila, gospod, tako da ne bo šlo za dialog med gospodom Diazom Demero in gospodom Kirkhopom. Zdaj pa gospod Kirkhop. Hvala lepa. Na začetku povem, kako zelo me je veselilo v zadnjih letih sodelovati z gospodom Diaz Demero pri zadevah, ki so zemnega pomena za evropske državljane na področju varnosti, še posebej na področju izmenjave informacij med eh, organi pregona eh, pri boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Oba imamo s tem eh, neposredne izkušnje in to sem nujno želel povedati. Drugo, kar hočem povedati, je nekaj, kar veste vi, gospod predsednik, malo se kdo drug da tukaj nimamo neke neposredne vloge parlamenta v postopkih. Tukaj gre za odnos med komisijo in svetom za stare, stare in dobre, ki sodelujejo oziroma delajo v nacionalnih eh, vladah eh, v zvezi z eh, evropskimi pogodbami in še posebej na protokolu 36. Jaz sem pravnik, ki dobro poznam področje iz tretjega stebra. To so področja, kjer je vlada nacionalna pristojnost pri mnogih zadevah, kar se je seveda končalo z vzpostavitvijo tretjega stebra po letu 2009. Skoraj sem rekel, da, da je ta stebr o ničem porušil zadeve, ne bi mogoče bil tako ostar, ampak stvari je treba zdaj gledati eh, v drugi luči. Vsekakor od leta 2009 Združeno kraljestvo mm, prevzema zelo pozitivno stališče glede opt-ina pri mnogih zadevah. Eh, o katerih razpravljamo tukaj in kjer je za notranjo varnost. Zdaj govorimo o zadevah pred 2009, tukaj smo imeli celo vrsto ukrepov, pri katerih smo imeli možnost izvzetja in pogajanj. In to opcijo smo izkoristili. Me pa zelo veseli, da zelo dobro napredujemo. Mislim, da je to v interesu vseh nas. Europol upamo nekoliko reformiran, bo lahko izvajal, tukaj imamo skupni nalog za eh, prijetje in še mnoge druge skupne ukrepe, ki jih je po mojem mnenju mogoče izvajati. Naj samo dodam, da med eh, mnogimi zadevami, ki jih je več kot sto, je cela vrsta zadev, čeprav nisem sodeloval pri pogajanjih, eh, da jih je povozil čas, da so odveč. In če bo ta proces proizvedel neki stranski eh, proizvod, eh, da bomo ugotovili, da imamo na določenih področjih eh, redundantne, odvečne eh, pravne akte in jih bomo odstranili, bomo s tem poču, počistili zadeve in s tem tudi povečali zaupanje ljudi v to, kar izvajamo v njihovem eh, imenu oziroma njihovem interesu. Z veseljem sem prisluhnil komentarjem komisije, tudi predsedstva na osnovi mojih razprav v Londonu, sem prav tako dobil zelo ob, dober občutek glede stališča pristojnih ministrov v odnosu do pomena teh pogajen, tako da bi Združeno kraljestvo ostalo polno angažirano v, pri teh ukrepih v okviru ponovne vključitve tega opt-ina. Sam imam veliko zaupanja in se bom potrudil prispevati svoje k uspešnemu zaključku teh pogajanj. Hvala lepa, to je bilo zelo prijazno. Mislim, da ste si segli v roke. Moram povedati širšemu o članstvu, Live, zakaj je to na dnevnem redu. Če bo opt-in, ki bo upajmo uspel, potem to pomembno. Če medžinirate, popravljam. Ampak to ima zakonodajni vpliv. Neizvajanje ima določene zakonodajne posledice, tukaj je tudi vpliv eh, na proračun, logistiko za parlament. Tako da parlament eh, ima svoj interes pri teh zadevah. to se pravi, da se bo ta protokol 36 vedno znova pojavljal na našem dnevnem redu. To sem hotel povedati, zato da ne bi mislili, da je to tukaj iz političnih razlogov, ampak zaradi parlamentarnega dela. Um, yes, thank you. Thank you, Chair. Um, Sophie. Naj povem svoje stališče. Ne maram opt-outov, teh izvzetij, nimam rada možnosti, da se lahko izbiraš, pri čemu sodeloval, ki pa ne. Tukaj tudi ni podpisa listino o temeljnih pravicah, država, ki ne sodeluje tudi na drugih področjih. Zdaj imamo možnost ponovne vključitve. Eh, gospod Diaz de Mena je bil bistveno bolj uh, diplomatski kot jaz, večina je takšnih, bolj diplomatskih namreč. In spet razpravljajo o koherentnosti naših politik, pa tudi sprejema odločitev, da, se, da ima to zakonodajni vpliv, to, da ima tudi vpliv na to, kako delamo tukaj. Kako delujejo stvari med kolegi, če kolegi odločajo o zadevah, eh, pri katerih je njihova država ne sodeluje. To so imeli v Ekonu v prejšnjem eh, mandatu, eh, kjer je bilo predlago in na srečo ni bilo sprejeto, po mojem mnenju na srečo. Smo imeli eh, odbor iz članov, ki prihajajo z evroobmočja, samo tistih, ki bomo isto naredili v Libe. Kako bo to delovalo v praksi? če ste policist, eh, boste imeli na svoji pisalni mizi seznam eh, področji, pri katerih sodelujemo, pri drugih eh, pa tisti, pri katerih ne sodelujemo. Kako bo to delovalo v praksi? Ljudje v praksi ne bodo vedeli, kjer je pristojno Evropsko sodišče, kjer pa ne. Kjer veljajo določila glede te medijskega plitske, pa ne. Meni ta situacija absolutno ni všeč, seveda tega sama ne morem spremeniti, ampak uh, hotela sem samo izraziti svoje nezadovoljstvo s to situacijo. In želela bi se, da bi prišlo za ponovni opt-in v bloku, v, pri vseh ukrepih, da bi preprosto Združeno kraljestvo popolnoma sodelovalo pri vseh politikah če se hočemo skupaj boriti proti kriminalu, proti kriminalcem, ki delujejo v vseh naših državah in se selijo čez meje, oni nimajo opt-outov, ne bodo rekli, da bodo določene kazniva dejanja izvajali v teh državah, v drugih pa ne, seveda ne. In enako bi moralo veljati tudi za nas. In še končna pripomba Timothy je dejal, da bi lahko to izkoristili zato, da se rešimo od večnih pravnih aktov. To je zelo cinično. Če obstaja ena država, ki je zahtevala vedno več ukrepov na tem področju, na področju varnosti in eh, kaznjega pregona, je bila to Združeno kraljestvo, ki ima seveda so pravico do tega, ampak ali igrate po pravilih ali pa niste vključeni v igro. To se pravi, da bi morali se ponovno vključiti pri vseh ukrepih na področju policije in pravosodja in stotno sodelujte z nami v naslednjih letih. Timothy, si, si slišal to, ne? Gospod je zdaj mene to tudi povedal, ampak kot rečeno, bolj diplomatsko. Ne vem, kaj mi je bolj všeč. mislim, da lahko s tem to razpravo zaključimo. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Ampak seveda se moram s tem ukvarjati v parlamentu iz razlogov, ki sem jih tudi povedal. Hvala lepa. Vsi ste se dobro odrezali. Bomo nadaljevali. Okay, colleagues, let's move on to... Uh, dobro, pa pojdimo naprej na točko 8 zaščita posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prosto gibanje teh podatkov, gre za splošno uredbo o varstvu podatkov. Je Jan z nami? Right. Um, so, colleagues, um... Torej, kolegi in kolegice, kratko vod, potem pa bom dal besedo Janu. pred nami je svežen reform varstva podatkov. Verjetno veste, da je parlament sprejel, eh, eh, zaključil postopek v prvi obravnavi 12. marca. Jana Albreh je poročevalec, toliko da veste tisti, ki ste novi, na kratko nam bo predstavil, kaj se dogaja pri tem dosjeju. Dal pa bom besedo tako njemu kot eh, poročevalcem v senci, ki sta tukaj, to sta gospod Vos, gospod Krkob, Cornelia Ernst in uh, mislim, da ste torej vsi dvorani. Začel pa bo Jan. Timoti boš ostal? Se nisi odločil za opt-out? Še nimaš dovolj? Greš na drug sestanek? Dobro, potem pa lahko. No, morda ni prav, da se pogovarjam takole z enim od naših članov, ampak kar dajem besedo Janu, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek naj vsem še enkrat pojasnim, kakšno je bilo izhodišče pri tej reformi varstva podatkov, kajti včasih tudi preko mesecev, ko čakamo, da se svet odloči, pozabimo, kako, so, kako se je postopek začel. Za začetek smo pozvali komisijo, naj revidira trenutno direktivo 95-46, eh, to je bilo po leti 2011, šlo je za poročilo Aksla Fosa in takrat smo pozvali predvsem k reviziji, da bi vzpostavili enoten standard za varstvo podatkov Evropske unije, to bi bil visok standard. Eh, izhodišče bi bil, bi bil obstoječi nivo, predvsem pa bi šlo za pravice posameznikov, pravica do izbrisa na spletu, pravica do preglednosti in pa šlo je tudi za uvedbo sankcij in mehanizmov izvajanja v enotnem okviru. Takrat nismo razlikovali med posameznimi sektorji, v katerih bi se ta zakonodaja uporabljala. Komisija pa je potem v začetku leta 2012 podala svoj predlog. Šlo je za predlog uredbe, ki naj bi domestila uredbo 95-46 in bi se nanašala na vse razen na policijsko in pravosodno sodelovanje in izključeno je bilo tudi področje nacionalno varnosti, se pravi obveščevalnih podatkov. Sprejeta pa naj bi bila še določena uredba za področje pravosodja. Tako da od januarja 2012 delamo na dveh dosejih, gre za uredbo in direktivo. Delo poteka usporedno, tako v parlamentu kot v našem odboru. Sam sem poročevalec za uredbo. In gospod Drucas je bil poročevalec za direktivo v prejšnjem eh, mandatu in dosegli smo sporozum v tem odboru oktobra lani. Dobili smo podporo široke večine, vloženih je bilo nekaj predlogov sprememb in po številnih krogih pogajanj, po številnih javnih predstavitvah, po sestankih z različnimi interesnimi skupinami smo izglasovali tudi, da začnemo s pogajanji svetom o prvi obravnavi. Vendar pa se ta neformalna pogajanja niso nikdar začela, ker ministerski svet ni uspel sprejeti splošnega pristopa pred koncem prejšnjega mandata Evropskega parlamenta, tako da smo potem prešli na načrt B, kar pomeni, da smo mi izglasovali svoje stališče v prvi obravnavi marca letos. Od marca letos torej parlament ima stališče, ki je bilo pripravljeno v našem odboru in čakamo na svet, da poda svoje stališče, kar pravzaprav zdaj traja že dve leti in pol. To mislim, da je precej dolgo obdobje tudi za svet in rekel bi tudi, da ni ravno najbolj posrečeno, da vse skupaj traja toliko časa ampak pravzaprav niti nimamo nobene možnosti, da bi jim narekovali, kako hitro naj delajo. Bi jim pa morali vedno znova dopovedovati, da naj malo pohitijo in da naj spremejo vsaj splošni pristop. Tako da bomo lahko začeli s trilogi in da bomo sploh videli, pri katerih točkah bo potrebna razprava, kje bo potrebno dlje razpravljati o skupnem stališču parlamenta in sveta. Zadnji neformalni svet je potekal pred nekaj tedni. Novo italijansko predsedstvo je zelo ambiciozno in je obljubilo, da bo naredilo vse, kar je v njihovi moči, da bi bil splošni pristop sprejet čim prej in upam, da to pomeni vsaj do konca leta. In naslednja priložnost za formalni svet bo oktobra. Videli bomo, kaj se bo zgodilo takrat na zasedanju ministrov PNZ in ali jim bodo takoj po tem sestanku uspelo ali celo na tem sestanku uspelo sprejeti splošni pristop. Tak je torej postopek, kar zadeva vsebino, pa lahko povem, da nekatere težave, ki se je zdelo, da so vedno znova pereče v svetu, so že rešene. Rešili smo jih mi s svojimi kompromisi in tega se v vedno večji meri zavedajo tudi eh, nekatere države članice, da smo tudi mi že izvedli razpravo o področju uporabe, o diferenciranem pristopu za javni sektor, da smo govorili o doslednosti pri izvajanju te zakonodaje strani eh, organov za varstvo podatkov, tako imenovanem sistemu vse na enem mestu in zvezi s tem smo vedno znova izpostavljali, da seveda obstaja notranji trg in da glavni sedež določa eh, zakonodajo, vendar pa, da potrebujemo dosledno izvajanje in da se torej morajo vsi pristojni organi zediniti glede enega tolmačenja, namesto da vse čas preklapljamo nad, med 28 sistemi različnega izvajanja in tolmačenja zakonodaje. To je samo eden od številnih primerov, Eh, in mislim, da če bi svet podrobno preučil naše delo, eh, bi lahko kaj iz našega besedila tudi prekopirali v svojega in ne bi nič zamerili, potem bi se seveda še laže zedinili v trilogo, vsekakor pa eh, naj čim prej oblikujejo svoja stališča in svoje ideje. Tako je torej stališče tudi zdaj, v začetku novega sklica parlamenta in sam bi rekel eh, celo, da moramo zelo jasno povedati, da je ta zakonodaja tako, tako pomembna prednostna naloga za naš parlament, da bi lahko to celo vezali na druge zakonodajne akte, ki jih moramo sprejeti mi kot parlament in na ta način prisiliti svet, da hitreje ukrepa. Kaj ti trenutno smo res v nezdržnem položaju, konkuriramo drugim trgom, konkuriramo drugim jurisdikcijam pri izvajanju zakonodaje celo na naših lastnih tleh in to se je vedno znova eh, pokazalo tudi v zadnjem letu ko so se razvijali dogodki v zvezi z nadzorom, pa tudi naša resolucija, ki smo jo izglasovali v zvezi s preiskavami, je izpostavila ravno te točke. E, odločili smo, oziroma pozvali smo k e, prenehanju izvajanja sklepa e, Safe Harbor. In ta, tu je še en način, kako bi lahko dosegli, da postopek steče hitreje. Hvala torej in veselim se nadaljnega dela. Hvala Jan, hvala, da si bil tako kratek. No, če pojasnim za tiste, ki ne poznate te direktive, ta je res ključna za nas in vsi, ki delajo na tem področju področju bodo zdaj tudi imeli priložnost podati svoje stališča. Predvsem gre tu seveda za poročevalce v senci. Najprej bom dal besedo komisiji in predsedstvu. Prosim vas, da ste hitri. Minutko, minutko in pol. Lepo prosim, kajti dolg seznam govornikov je pred nami in eh, vsi, ki so pravzaprav delali na tem doseju, eh, bi želeli priložnost spregovoriti. Nimamo pa več veliko časa, ker imamo še nekaj točk na dnevnem redu. Najprej gospod Timoteas, predstavnik italijanskega predsedstva, torej če ste lahko res kratki, minutko, minutko in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem članom in članicam odbora Libe. Veliko veselje mi je, da imam priložnost biti tukaj in upam, da bo vaše delo v tem mandatu potekalo učinkovito. Kot je že povedal tudi minister Orlando, je varstvo podatkov pridnostna naloga tudi za italijansko predsedstvo, ki se zaveda, kako pomembna so ta pravila za evropske državljane in evropska podjetja. Seveda pa je pomembna tu tudi vloga nadzornikov varstva podatkov, ki tudi upravičeno od nas pričakujejo bolj enoten pravni okvir in bolj dosledno izvajanje po celotnem ozemlju Evropske unije. Na svetu se zavedamo, da dve leti in pol razprav uh, utegne zveneti zelo dolgo. In Rekl bi, da pogajanja o direktivi, ki jo revidiramo, so pravzaprav tekla štiri leta, pa je šlo za direktivo, eh, ki eh, pravzaprav daje državam članicam več manevrskega prostora. Glede na to, da je tokrat pred nami uredba, pa eh, je potrebno seveda še podrobneje preučiti vse podrobnosti in to traja dlje časa. Kar zadeva tehnične vidike, Eh, smo dobili ogromno pripomb strani držav članic, razprave so zelo poglobljene in res nismo zapravili nobenega dneva razprav o teh instrumentih. Skratka, prepričani smo, da je zdaj ključno, da nadgradimo, kar je doseglo grško predsedstvo in predsedstvo pred njim in mislim, da se približujemo fazi, ko bo mogoče vse to delo povzeti v neko kompromisno stališče, ki bo nedvomno ambiciozno in eh, to bo končno potem eh, pomenilo tudi oprijemljiva izhodišča za razprave. Nekaj stvari je še odprtih. Prijeli smo predloge držav članic, ki se odzivajo na predloge. Eh, tudi sami seveda morajo podrobno preučiti vse, kar je na mizi. In italijansko predsedstvo bi želelo zdaj postopoma priti do faze, ko bomo vendarle imeli pred sabo besedilo, glede katerega se bodo lahko strinjale vse države članice. Na, predsedujoči, zelo težko bi govoril o konkretnem datumu. Mislim, da tudi ni ravno koristno za kakovost zakonodaje, če eh, govorimo o konkretnih datumih. Svet eh, pridno dela, eh, italijansko predsedstvo ga poskuša pri tem podpirati po svojih najboljših močeh. Bomo pa seveda parlament redno obveščali o tem, eh, kako postopki napredujejo in upam, da bo v zelo bližnji prihodnosti prišla faza, ko se bomo lahko začeli tudi pogajati. Hvala. Hvala. Rekli ste, da ne želite dati datuma, ampak istočasno uh, omenjate zaključek pogajanj, ne pa pravzaprav začetka pogajanj, tako da pravzaprav niti nimamo nobenega občutka za čas, nobenega namiga, kdaj pričakujete, da bodo pogajanja lahko stekla. No, glede na to, da ste imeli minuto in pol, sem pričakoval nekaj več potrobnosti. Ja, vse je zelo težko, marsikaj je odvisno od mandata držav članic na junijskem svetu so te zelo jasno povedali, da niso pripravljene dati mandata za pogajanje nobenemu predsedstvu, ker se o določenih delih uredbe še pogajajo in dokler ne bomo imeli jasnega okvira za celoten instrument, se to ne bo spremenilo. Skratka, delamo na tem, da bi ta splošni okvir bil končan in jasen čim prej. Tako da, kar zadeva nas, Eh, je pravzaprav povsem brezpredmetno, da govorimo o nekem datumu samo zato, da govorimo o datumu. Poskušali bomo zagotoviti, da bo vse skupaj steklo čim prej in mislim, da je, kot predvideva program predsedstva, konec leta nek eh, realističen eh, rok. Hvala. Zdaj pa komisija, dajem besedo gospodu Šostaku z komisije. Najlepša hvala. Štiri točke zelo na kratko z komisije. Glede na to, da je parlament glasoval že marca, so se posledično tudi pogajanja v svetu nekoliko spremenila, več odprtosti smo opazili, tako da hvala parlamentu, da je dosegel, da je na ta način pravzaprav postala ta reforma eh, nekako neizogibna. Eh, res eh, te spremembe so vnesle tudi več zagona v pogajanje na svetu. Junija je bil dosežen delni skupni pristop v času grškega predsedstva. V zadnjem času pa dobro tečejo tudi razprave o javnem sektorju. Eh, Te so se nadaljevale tudi na neformalnem zasedanju ministrov in mislim, da večina držav članic eh, zdaj pravi, da so, želijo, da tudi javni sektor ostane v področju uporabe. Seveda tudi mi spodbujamo italijansko predsedstvo naj čimprej zapre odprta vprašanja. Eh, po neformalnem zasedanju mislim, da bomo lahko zaprli javni sektor, da bom, blizu smo tudi zaključku vprašanja, vse na enem mestu. In tudi mi si prizadevamo pomagati predsedstvu, da bi dejansko do decembra dosegli skupno stališče. E, spodbujamo tudi predsedstvo, da še naprej dela na podlagi svežnjev. E, mislim, da to tudi nameravajo in pomembno je tudi, da pogajanja o direktivi usporedno tečejo naprej. Kar pa zadeva same datume, je najpomembnejši datum, eh, ta, ki, ga, ki si ga je zadal svet, namreč, da naj bi bil ta dosež zaključen do leta 2015 in ta datum se neizogibno približuje. Ja, glede tega se res strinjamo, 2015 je pred vrati vsak dan bliže. No, eh, hvala lepa za vaše komentarje. Zdaj pa kar nadaljujemo s poročevalci v senci in koordinatorji. Eh, minuto ali dve, prosim, eh, da si vzamete vsak, zato da boste vsi prišli na vrsto. Na koncu pa bomo dali besedo zopet Janu za povzetek. Najprej gospod Fos, izvolite. Najlepša hvala. Najprej naj še enkrat opozorim na to, kar je prej povedal že Jan. Uh, Tudi sami imam občutek, da dlje, ko čakamo, dlje, ko odlašamo v Evropi, večji zaostanek imamo za drugimi. Zato se moramo podvizati in to je predvsem poziv komisiji, ki eh, se bo tudi preoblikovala eh, in kjer bo prišlo do številnih sprememb in bo zato tudi vse skupaj nekoliko zamrlo. Kar pa zadeva italijansko predsedstvo, ali pa tudi kar zadeva stališča novega nemškega ministra. Eh, ne vem, morda lahko Filip pove kaj več o tem, kako se stvari odvijajo, ampak v vsakem primeru imam občutek, da nujno potrebujemo standarde za varstvo podatkov, kajti tudi tehnološki napredek eh, se odvija naprej in vedno bolj zaostajamo. Kaj ti konec koncev bo verjetno tudi trilog, tri, trilog eh, trajal še nekaj časa, skratka, zaključek še ni tako blizu. Težave, ki jih imajo svetu, ker gre pa za uredbo in je to pravno gledano nekoliko drugače, eh, to ne sme vplivati na to, da gre res za nujno zakonodajo in če gre samo za klauzule v zvezi z javno upravo ali v zvezi s sistemom vse na enem mestu, ne dvomim, da je mogoče priti do neke rešitve. No, morda preveč poenostavljam, ampak tudi če se eno leto pogovarjajo, ne vem, če bodo kaj dosti dosegli, dokler se ne odločijo, da nujno potrebujejo rešitev. Lahko se seveda pogovarjajo tudi z nami, lahko tudi eh, poprašamo pravne službe, eh, kako je mogoče klauzule o javnem sektorju eh, vključiti v tako zakonodajo. Najlepša hvala. Tudi v skupini SND imamo novo pračevalko v Senci, ki bo dobila besedo, izvoli. Ja, hvala. Ravno danes sem prejela eh, sporočilo, da lahko nadaljujem eh, delo gospoda Drucasa kot poročevalko senci za direktivo in za uredbo. In v celoti se strinjam, da je zelo pomembno ohraniti pristop k svežnu, kajti nobenega smisla ni, da bi direktiva nekako obvesela v vakumu, da ne bi bila del tega jasnega okvira. Zlasti, ko, glede na to, da živimo v času, ko so povsod okrog nas digitalne avtoceste in si ne moremo privoščiti, da bi bili prometni znaki v vsaki državi drugačni. Uh, Tako da je pomembno, da naredimo korak naprej. Pomembno je tudi, da je italijansko predsedstvo pravzaprav skoraj obljubilo, da bo dosežen napredek pri uredbi. Upam, da bo podobno tudi pri direktivi, čeprav nisem tako optimistična. In skratka upam, da bo ta svežen prej ali slej zaključen. To je seveda zelo pomembno za TTIP, za skupni digitalni trg. Eh, tako da kar napredek tudi drugih dosejev je v veliki meri odvisen od tega. Najlepša hvala, pročevalko senci za Alde Sofi Infeld. Hvala, predsednik, zelo na kratko, nekaj dosti dodati v tej fazi. Kar zadeva vprašanje časovnice, če bi bila cinična, pa nisem, bi si želela, da eh, svet na dolgo in široko razpravlja, kajti dlje, ko bodo razpravljali, Več bo eh, sodne prakse, ki bo podprla stališče parlamenta in ne sveta. No, ampak ne moram predicirati, kakšno bo stališče sveta, ampak nisem še videla kakega zakonodajnega predloga, kjer bi se parlament opredelil in bi svet potem nadgradil to stališče. Ponovadi ga poskušajo razstaviti. Tako da tega res ne razumem. Že stališče parlamenta je kompromis. Uh, In eh, če bi seveda želeli ta kompromis okrepiti, bi parlament to eh, pozdravil. Sicer pa ne vidim, zakaj morajo tako dolgo razpravljati. Če pa želijo stvari še dodatno razvodeniti, kajti moram priznati, da čeprav podpiram Jana Albrehta, podpiram. Eh, sem podprla kompromis sprejet v parlamentu z določenimi zadržki, kajti uh, še vedno obstajajo precejšnje vrzeli v zaščiti, kar nekaj odprtih vprašanj. Skratka, če svet želi še bolj razvodeniti to stališče, mislim, da bom zelo težko podprla končno različico. Mislim, da se mora približati stališču parlamenta, ne pa da se od njega oddaljujejo. Skratka, priporočam svetu, da malo pohiti in da se približa stališču parlamenta. Hvala. Hvala. Kornelija Zagoa. Ja, mislim, da imamo tudi mi za sabo že kar dolgo pot, ki, po kateri smo potovali zadnji dve leti in pol ali pa še malo dlje. In zdaj smo na točki, ko kot parlament lahko rečemo, dobro, mi smo zdaj naredili svoje, zdaj je vse v rokah sveta in vse skupaj. Uh, uh, se zdi, kot da je neka črna skrinica in uh, res ne razumem, zakaj svet ne more povedati kaj več, kot je povedal. Vsaj nek datum bi lahko slišali za trilog ali karkoli podobnega. Gre za neko uh, enigmatiko, za nek poskus odlašanja in tega zel, res ne razumem. Uh, raz, raz, razočarana sem nad tem, kar smo danes slišali sveta, zato ker smo prvič morali izredno vprašati, pa še smo dobili enigmatičen odgovor, s katerim si nimamo kaj pomagati. Tako da ne vem, če bo ta uredba sploh eh, kdaj videla luč in eh, kako se bo to nadaljevalo. Ne vas opomnim, da je tudi gospod Juncker dejal, da za TTIP ne potrebujemo integracije na področju varstva podatkov, kaj ti eh, tam bomo eh, se lahko držali evropskih norm in eh, imamo pač eh, svežen, ki to velja. Eh, enako smo slišali v zvezi z afero NSA in svet se nam smeji v obraz, da že toliko, leta, toliko let delamo na tej zakonodaji, pa še vedno nismo prišli nikamor. Eh, dogaja se vedno več stvari, ki jasno kažejo, da zakonodajo potrebujemo in res terjam od sveta, da končno poda nek zavezojoč datum za začetek pogajanj, ne pa da odlaša v neskončnost in eh, se igra z nami kot mačka z mišjo. Hvala, Kornelija. Lora, nisi želela besede. Dobro, morda bom tudi prosil koga, ki ni želel besede, naj spregovori. Potem pa Josef. Brigit, potem pa ti. Da ne boste mislili, da dajem prednost eh, članom svoje skupine. Ne, Birgit, sam sem se zmotil. Vsi koordinatorji so namreč že ošli in si edina, ki si še tukaj. Ja, jaz sem vedno prisotna na sestankih koordinatorjev. Ne odštejte mi tega časa za govor, prosim, predsednik. Začela bom s citatom. Slišim besede, ampak manjka mi vera ta trditev, da svet potrebuje svet, ker gre za uredbo in ker je zato potrebno bolj podrobno razpravljati. Ampak, prosite, nimamo več časa in svet bi lahko bil bistveno dlje, če ne bi zapravil tednov, Eh, z nekim pritoževanjem na tem, da pravzaprav niti nočejo uredbe. To je bistvo. Svet noče uredbe. Države članice ne razumejo, da nujno potrebujemo uredbo, zato ker nujno potrebujemo enotne standarde v Evropski uniji in na Evropskem trgu. In to je bistvo tega spora. In če bom zdaj slišala, da bo nekdo rekel, ja, pač enkrat 2015, lahko rečem samo, da nimamo časa. Digitalizacija na vseh področjih življenja eh, napreduje tako hitro, da pravzaprav eh, lepi novi svet eh, sodi že v preteklost. Nimamo časa. Potrebujemo evropsko varstvo podatkov za nas same, za naše državljane, potrebujemo eh, Eh, te standarde za interakcijo z državami izven Evropske unije in potrebujemo tudi direktivo za varstvo podatkov na področju pravosodja. Uh, nihče ne more trditi, da je to stvar eh, nacionalnih držav. Ravno danes smo eh, govorili o policijskem in pravosodnem sodelovanju v Evropi, ampak eh, kakšna pravila pa tu veljajo? To je kot divji zahod. Eden trdi, da obravnava podatke tako drugače, e, eden jih zaščiti kot. Eh, Eh, državna skrivnost, drugi jih objavi kjerkoli, tako ne gre. Potrebujemo uredbo, potrebujemo direktivo in še letos moramo začeti z resnimi pogajanji. Hvala, Brigit. Juan Bone, potem pa Pablo. Juan Fernando. Hvala lepa, bom kratek spričo eh, časa. Eh, potrebno, torej zaveza odbora Libeja je tisto, kar je potrebno še naprej zadržati eh, oziroma ohraniti in v smislu dobrega signala. Zato, da bi posredovali informacije o tem, da delamo že leta zelo trdo na tem in sicer Eh, tudi v skladu eh, s eh, pravicami, ki so zapisane v listini človekovih pravic in kar vse kaže na pomembnost vsega tega za, evropsko, za Evropski parlament, kaj ti gre za dejansko gre za zakonodajno telo. In to tudi pomeni, da, menimo, da mislimo resno, ko govorimo o teh pravicah za, da državljane. Pa ne le, da opozorimo na to kontinuiteto, ampak da osvetlimo tudi to, da smo dejansko v preteklosti bi, eh, bili priča zavlačevanju eh, in, eh, in to je bil primer, naprimer, ho, horizontalne direktive. Eh, proti diskriminaciji, ki sploh ni zaživela do danes, še ni zgodila. Enako velja tudi za eh, transparentnost in dostop dokumentov. Tudi tu gre za zavlačevanje in eh, sicer ob tem eh, vsem, kar je odbor Libe v to uložil, pa vendarle še vedno ni luči na koncu predora in eh, ko gre za ta sve, svežen za varstvo pod, eh, podatkov. Zato bi morali mi v Evropskem parlamentu narediti vse, da opozorimo v tistih državih, eh, državah članicah, ki postavljajo prepreke prepreke za finalizacijo tega dogovora, skušajo blokirati zauzetje skupnega stališča. In eh, če začnemo že samo pri splošnem pristopu, eh, bolje bi bilo potrebno znati opozoriti in vedeti, za katere probleme gre. Direktiva, naprimer, je tisto, kar je eh, pomembno za, ali pa z vidika članic. In zato Približali smo se temu, da vemo, kateri, eh, katere so najbolj problematične točke in to je dobro. Vendar pa bi morali natančno opredeliti, kaj so tiste prepreke za to, da bi končno lahko dosegli, da se to zgodi in da zagotovimo, da Evropski parlament oziroma skozi izjemno um, spremljanje Evropskega eh, parlamenta in do, da do tega čim prej pride. Da dejansko uh, skrajni čas je, da se to zgodi. Podboni. kot minister odgovoren za upravo in digitalizacijo sem eh, v zadnjih mesecih delal na tej direktivi in na uredbi. Mislim, da to spada v ključ, med ključne dokumente, ki jih je potrebno razviti v Evropi. Dvoje sklepov Evropskega sveta z oktobra 2013 je, Eh, in tisto, kar se nanaša eh, na programiranje do leta 2019. In zdi se, da je 2015 leto, ki je eh, leto sprejetja te uredbe. Sicer pa. je potrebno tudi sprejeti sporazum z ZDA, preden reguliramo prenos podatkov eh, in se ukvarjamo z zahtevami, ki se nanašajo na varstvo zasebnosti. To je potrebno tudi znati, predočiti in jasno povedati državljanov. Potem, kje je konkurenčna prednost na področju obdelave podatkov, ki je potrebno na številnih področjih. V ta namen je potrebno doseči sporazum, soglasje. tudi glede povezave med eh, pričakovanji družbe in Eh, samim tem področjem in eh, organizacijami, ki se s, temi, s tem ukvarjamo. In to bo preizkus pravzaprav kredibilnosti evropskih institucij, vključno s parlamentom, svetom in komisijo. Posebna časovnica je posebno pomembna s tem v zvezi, zato ne razumem eh, predstavnika italijanskega predsedstva, ki se izogiba navajanju natančne časovnice. Potrebno je vedeti, kdaj so, za kdaj so stvari zastavljene. To je bilo zelo, bila zelo zanimiva pripomba. Zahvaljujem se vam za zanimiv prispevek. Ana, tudi ti si želela spregovoriti. Jozef, ti boš eh, tudi na vrsti, pravzaprav si na, na vrsti sedaj. Najlepša hvala. Mislim, da je pravzaprav ta cela razprava obžalovanja vredna in da eh, načeloma v evropskem kontekstu govorimo o dobrih praksah. To pa vsekako ni primer dobre prakse, ampak vse prej kot to. Uh, Očitno je, da institucije ne uspejo res sodelovati oziroma da to sodelovanje ne deluje, če ne razmišljamo v okviru zakonodaje skupnosti, ampak poskušamo uvesti nekakšno medvladno metodo. Zanimivo je, če prikluhnemo razpravam v gospodarstvu. Bil sem nedavno na velikem sejmu v Nemčiji Eh, nekaj podobnega kot Cebit v Hanovru. In s predstavniki IKT so izpostavljali, kako nujno je, da dobijo to zakonodajo, čakajo na njo, čakajo, da dokončamo svoje delo, glede na to, da smo zakonodajalec in da gospodarstvo tega samo ne more. In vedno znova me čudi, ko govorimo s predstavniki sveta, tudi neformalno, da pravijo, da dejansko nišče še ne ve, kako uh, bo vse skupaj delovalo, da uh, smo v parlamentu tako slabo odpravili delo, ampak ne vem, ne razumem, kako. Uh, vsi ti ljudje in uh, e, nišče drug uh, očitno ni spremljal naših razprav, čeprav imajo vsi dostop do časopisov. Uh, no, mislim, da tudi ne drži, da državam članicam ne bi bilo v interesu, da bi sprejeli to zakonodajo. Vem, da je veliko držav takih, ki to nujno želijo in potrebujejo. Uh, In morali bi razlikovati med tistimi, ki poskušajo izigrati te razmere za to, da bi se izognili rezultatu in to odlašanje, to nekako odlaganje sprejema politike pomeni velike zamude za Evropo, kajti marsikaj, kar bi lahko že zdavnaj uredili, ostaja neurejeno in to utegne ogroziti er, celoten evropski projekt. Ana, prosim, če si zelo kratka. Dejansko bi bilo zanimivo, če bi zaveze komisije in na drugi strani ZDA in uh, njihovega pravo branilca da bi lahko ugotovili, ali je prišlo do zbližanja. In potrebno je še videti, kako se sedaj dogaja na ravni sveta, ali se svet morda celo. Uh, je sedaj bolj zadržan in se eh, umika potem tisto, eh, kar je omenil gospod Boni, kar se nanaša na ameriško eh, časovnico. Zlasti, če bi stvari šle nazaj, potem bo resnično lahko prišlo do novega razvoja dogodkov. Na vsak način gre za izjemno pomembno vprašanje za zaščito naših državljanov, tudi naših zakonov. Hkrati pa ima to razsežnosti tudi za ZDA. Potrebno je narediti več, ne le glede na ameriško administracijo, ampak uh, Eh, še trše delati, sodelovati eh, z ameriškimo eh, civilno družbo in sicer za zaščito naših državljanov in ameriških državljanov pred nezakonitim umešavanjem oziroma poseganjem v pravice. No, seveda vsi vemo, da pride tudi do eh, čustvenih reakcij, kajti kolegi so na teh dosjejih trdo delali, v veliki meri so med seboj eh, povezani. Eh, Joseph je govoril tudi o potrebni strategiji. Sedaj čakamo pravzaprav, kaj bo storil svet in kako bo obravnaval ta eh, obsežni svežen in vse to bomo videli potem, ko pridemo nazaj v septembra. Eh, hvala lepa. Naj, najprej. Povem, da za nas je bilo že od začetka jasno, da ne gre za nekaj, eh, kar se dogaja glede na neko tretjo ali tretje države, temveč se dogaja znotraj EU. Namreč gre za nas, kakšen bo naš eh, zakonski okvir. Eh, tu omenjen je bil tudi transatlantski trgovinski sporazum in mislim, da smo se vsi strinjali, da bo novo izvoljeni komisar, predsednik komisije, si je vedno znova rekel, da, eh, da eh, pravzaprav prenavljamo tudi lastni okvir in sicer z vidika temeljnih pravic naših državljanov, hkrati pa tudi z vidika interesov naših podjetij in naših gospodarstv. Eh, to je namreč zelo pomembno, kaj ti trenutno obstaja pravzaprav nekonkurenčna prednost, temveč obratno, nekonkurenčna prednost, eh, ko eh, se lahko izbere naprimer eh, eno izmed 28 jurisdikcij, pa enostavno ustanoviš podjetje in začneš ponujati storitva, storitve na evropskem trgu. Tu je razlog, zakaj smo v Evropskem parlamentu se dogovorili, Eh, ki povezuje, eh, dogovori za nekaj, kar povezuje eh, pravno gotovost in interese državljanov, ko se bo to pravzaprav okrepilo te interese, na drugi strani pa izraz zaveze k harmoniziranem pravnem okviru za Evropsko unijo. Do tega pa lahko pride le, če s tem Eh, dogovarjanjem nadaljujemo. To soglasje potrebujo. potrebujemo. Upam in upam, da tako razmišlja tudi svet, namreč tudi sam svet ima eh, probleme na ravni eh, stališč, In sicer ne, eh, zato, ker se eh, enostavno sproži neko vprašanje, ki je pa povsem nerealistično in ne gre v tej smeri harmonizacije um, zakonodaj. In gre v povsem obratni smeri od te, kar dela. Um, Evropski parlament in tudi Evropski parlament v povezavi eh, z komisijo. Tu je tudi osmi člen, ki pravi o tem, da, mo, da eh, je potrebno za te osebne podobe, podatke, eh, upoštevati vse vidike. Tu pa nam govorijo, da gre tudi za obdelavo, ki pravzaprav ne spada ta okvir in je povsem izven tega okvira. Tu je resula, resolucija iz julija 2011. Torej, če bomo s tem, če bomo s takimi predlogi prenehali, ki so povsem izven uh, Eh, izven okvira, potem eh, lahko celo pričakujemo, da bomo to lahko s svetom dosegli dovolj hitro. In eh, prvotno je bil za čas začrtan določen okvir. Poštevati je potrebno, da je v novih razmerah potrebna nova procedura v komisiji, potem je tu tudi Eh, tu so tu tudi trialogi in eh, seveda štiri leta bi lahko bilo sprejemljivo v določenih razmerah. Vendar potrebno se je povezati in če zadovoljimo in če se znamo pogovarjati o vsebini, potem to lahko naredimo. Moramo biti odprtega duha, premostiti odprta vprašanja, kot vemo, je bilo na začetku zelo veliko nesporazumov, to vsi vemo, tudi sami se učimo, kajti gre za izjemno kompleksno vprašanje s stot, stotinami členi, ogromno eh, točkami, ki pravzaprav nikomor niso eh, povsem eh, znane in poznane. In če, če bo to potekalo tako, potem smo zadovoljni. In eh, odbor eh, Libe, naprimer predsednik, bi lahko povabil enega od ministrov ali pa tiste ministre, ki bi želeli eh, zastaviti eh, kakšno vprašanje. Z veseljem jih bomo sprejeli in eh, z njimi o tem razpravljali. Medtem bo svet nadaljeval z delom, napredoval pri tem zbliževal stališča. Zadovoljni tudi smo, da bo gospa Lauristin poročevalka za to direktivo. Naj še enkrat povem, za nas je to svežen, zato je to tudi potrebno obravnavati v svežnju. In uh, seveda bi bilo uh, samovoljno, da se ne dogovorimo oziroma zedinimo vsaj v minimalnih standardih, uh, na področju prava, potem naprimer glede naloga za preiskavo in tako dalje. To je primer, kjer lahko pokažemo, kako deluje Evropski parlament. Izkazuje zaupanje v to, da bo prišlo do skupnih standardov s tem, da sprejme ukrep vzajemnega priznavanja ukrepa, če tudi nekega eh, eh, skupnega univerzalnega standarda še ni in tako eh, bomo lahko pokazali, da Evropski parlament zaupa državam članicam, da bodo znale priti in sprejeti standarde na tem področju. In eh, po parlamentarnih počitnicah bomo eh, gospa Lauristin in eh, jaz organizirali sestanek poročevalcev v senci, in eh, videli, kako lahko upoštevamo vse predloge in nasvete od danes. Hvala lepa. Najlepša hvala in eh, to je tisto, kar potrebujemo, skupno strategijo glede svežnja, glede izvajanja eh, in tako dalje. To bo usmeritev. To bomo sprožili tudi na sestanku koordinatorjev, tako da bi potem do septembra oziroma oktobra prišli do neče, nečesa konkretnega. Eh, tudi sami se boste sestali med eh, poročevalci v senci tako, da se vzpostavi popolna komunikacija in to je naša prednostna naloga. Najlepša hvala. Hvala, eh, spoštovani kolegi, da ste se držali časa za govor. Zato se vam najlepše zahvaljujem. Naslednja točka je. Eh, naslednja točka pa bo obravnavana za zaprtimi vrati oziroma brez navzočnosti javnosti. To je za člane, člane in personal, sodelavce skupin. Sofi, eh, prosim, ne otežuj mi naloge, to je moj prvi dan. Samo še pet let je pred tabo. samo to in prosim, da se da to na zapisnik. E, ne, spri, e, ne strinjam se s tem, da e, se to vprašanje o varnem pristanu, o safe harborju razpravlja brez navzočnosti javnosti. In uh, Eh, tu imamo tudi obstoječo pravno prakso o eh, preglednosti in ne vidim nobene, eh, ne vidim, ni upravičljivo in ni utemeljeno, da to delamo na ta način. Zato močno nasprotujem in prosim, da komisija pisno utemeli, zakaj je temu tako. No, če je to, če je to samo copy-paste, prepisano od tega, kar smo dobili prej, to ne zadovoljuje. Ne, to je že, eh, že nadaljna eh, različica, moj lasten copy-paste. Eden od koordinatorjev je to sprožil in eh, pravzaprav povsem resno Eh, torej, to je sedaj izjema na tem sestanku. Eh, potrebovali pa bomo tudi določene roke, ki morajo biti določeni za sestanki, ki naj potekajo brez navzočnosti javnosti in eh, obratno. In, In sicer glede na eh, točke. Ena točka bi lahko potekala eh, torej z navzočnostjo javnosti, vendar je bilo pač odločeno v tem primeru tako. E, to je odločitev oziroma sklep koordinatorjev. In to jemljemo zelo resno, kajti ne bi eh, želeli neprestano se pogovarjati o tem, kaj je potrebno obravnavati za zaprtimi vrati in kaj ne. In samo še to, ta eh, točka eh, glede Safe eh, Harborja in zakaj bi eh, moralo potekati za zaprtimi vrati. Niste edini, več kolegov je načelo to vprašanje. Eh, Tako da prosim, zaupajte mi, eh, imamo roke glede tega septembra meseca in o tem bomo razpravljali s komisijo. Ali lahko sprejmete ta argument? No, to je pač izjema za danes, to ne bom komentirala ni na koordinatorjih in na njihovih občutkih glede preglednosti. Preglednost je pravilo in ne moremo enostavno tega ignorirati, kot se nam zdi. Ne gre za nas, ne gre za me, gre za državljane, ki imajo pravice do seznanjenosti. In Nimamo pravice izključevati državljanov, Vam zaupam sicer, eh, gospod predsednik, dokler eh, me poslušate. Ni dovolj dobro, da rečemo, eh, tako menijo koordinatorji in tako dalje. Več od tega potrebujemo. Na vsak način je to potrebno utemeljiti. So sprejeli, so sprejeli ta sklep, to je res, vendar odgovornost prevzemam na sebe. In eh, na vsak način bomo imeli navodila do septembra in to se bo nanašalo na naš eh, odbor. Ali gremo lahko naprej, lepo prosim. Nad, nadaljujemo. In eh, pravzaprav seveda zamisel ni bila, da zmedemo nove poslance.